Państwa, otwieram posiedzenie komisji. Spoštovani, otvarjam zasedanje, prosim, če se lahko posedite. Kakšna pripomba glede dnevnega reda? Ne? Današnje zasedanje prenašamo tudi preko spleta, tolmačenje pa je na voljo v 20 jezikov, razen estonščine, malteščine, slovaščine in irščine. No, kot veste, naš nekdani poslanec, podpredsednik odbora, eh, Janoš Kočehovski, je bil izvoljen za član računskega sodišča z dnem 7. maj, če se prav spomnim, in eh, zato moramo izvoliti novega podpredsednika na njegovo mesto oziroma mesto, ki se je sprostilo. Kot veste, smo šli po Dontovi metodi. Kar pomeni, da je bil podpredsednik Vojčehovski iz vrst skupine EKR. In zato kar takoj tudi prosim predstavnike skupine EKR, da nam predstavijo novo kandidaturo. Kvorum imamo. Rad bi samo prebral seznam članov in nadomestnih članov. Šlajer Santos de la Noe. Ožuk, Višnjevska in Hojbuš. To so torej nadomestni člani, ki bodo sodelovali pri teh volitvah. Prosim koordinatora EKR, gospoda Nikolsona, da nam predstavi kandidaturo. <clears throat> Thank you very much indeed, Chairman. Um, I'm extremely delighted there's a quorum here. Hvala. Veseli me, da imamo kvorum. Uh, če začnemo sestanek, je pomembno, da je kvorum. No, me veseli, da je šel naš kolega uh, v računsko sodišče izzivom nasproti. Gospod Kuzmik pa je eh, član tega eh, parlamenta že dolgo časa, bil je v odboru za proračun in eh, zato bi ga predlagali za podpredsednika odbora za kmetijstvo. Anje, do Hvala lepa. Gospod Kožmjuk, se strinjate s kandidaturo? Da, Hvala lepa. Gospod Agnew. Well, it's more in hope than expectation, but two... Gre bolj za upanje kot pa za pričakovanje. Pred dvema letoma, če bi sledili tradicijam parlamenta, potem bi imela uh, skupina EFDD pod predsednika. Razlogi so različni. Ne bom se spomnila puščovanje, ampak nismo sledili tradiciji, tako da je mesto dobila EKR. Želel sem le izpostaviti zgodovinska dejstva. Hvala. E, Hvala lepa, gospod poslanec. Smo si zabeležili na zapisnik. Ja, spomnimo se tega, čeprav morda ne ravno vsi, Vseeno hvala za vaš prispevek, drugih prošen za besedo ne vidim. Torej imamo samo eno kandidaturo, kandidaturo gospoda Kužmjuka. In zato predlagam, da to izvolite opravimo z aklamacijo. Na všetkega na požontku zapetam, če še... Vendarle, uradno vprašam, ali jo nasprotuje, ne vidim. Da, izvolite, ste hoteli besedo, gospod Agnew? Chairman, you asked if there was a vote against. So... Vprašali ste, če kdo glasuje proti, zato sem dvignil roko. Aha, dobro, dobro, hvala lepa. Torej, gospod Kužmik, kot podpredsednik, prosim, če se nam lahko tu pridružite in boste lahko tu spregovorili. Ne, ne, bi kar od tule, hvala. Najprej bi se rad zelo lepo zahvalil gospodu Nikolsonu in pa tudi predstavnikom vseh političnih skupin v tem odboru, tudi zato, da se spoštuje načelo, ki je bilo sprejeto na začetku tega mandata. In sicer, da imajo politične skupine določene funkcije dejstvo je, da je gospod Vojčehovski sprostil mesto podpredsednika kot član naše skupine in potem na čelu je drug član skupine EKR prevzel to mesto. To načelo smo spoštovali, za kar se zahvaljujem. Bi pa rad na tem mestu povedal, da je delo tu v tem odboru res težko. Dobro, da sem sočasno tudi član odbora za proračun, kot eh, odlično veste nas čaka srednjeročni pregled in jasno vidimo, da je že kar nekaj prstev, ki segajo po sredstvih iz SKP, tako da kot član oziroma kot predsednik zdaj odbora za kmetijstvo bomo vsekakor naše stališča uveljavljali tudi v odboru za proračun in mislim, da bomo na ta način lahko pripomogli tudi zadevi kmetijstva in razvoja podeželja. Še enkrat eh, torej, čestitke in prosim vas, če se nam lahko pridružite tu na predsedstvu. Prehiteli ste me, se sem ravno sam hotel omeniti tudi vaše izkušnje z delom na področju proračuna, tudi v nacionalnem parlamentu. Besedo pa je želela gospa moj. Thank ja, you. Ja. Pani poseł Mój, bardzo proszę. Izvolite. Si jo vrej sotolinjare... Ja, hvala. Rada bi samo izpostavila naslednje. Na začetku tega mandata sem bila tudi sama kandidatka za mesto podpredsednice eh, in vsega to ni prvi krat, da se ne spoštujejo pravila Evropskega parlamenta in uh, želim samo povedati, da sem tudi sama bila kandidatka za podpredsednico. In uh, ne zdi se mi prav, da kadar to ustreza neki skupini, se uporablja Dontov sistem, spet drugič, ko vam to ne ustreza, uh, pa ne. In uh, na ta način. onemogućate tudi to da bi nekdo iz druge skupine bil v vrstah podpredsednikov. Hvala lepa, gospod eh, Ferom. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Naj samo povem za zapisnik, da s kolegom Feronom eh, ne želiva sodelovati in nisva želela sodelovati pri glasovanju. dobrze, nie możemy odnotować. Dobra. Gospod Nicholson. Uh, thank you, Chairman. Uh... Hvala, predsednik. Ne želim podaljševati razprave na to temo, ampak naj jasno izpostavim, da eh, ima gospod Kuzmijuk pozicijo podpredsednika nismo želeli, eh, da bi kar komorkoli odzemal položaj. To bi želel izredno izpostaviti, če želite glasovati za koga drugega v redu, ampak vidim, da se gospod Egnjo smeji, tako da se eh, dobro zaveda oziroma spomni, kako je bilo eh, z Dontovim sistemom takrat v preteklosti. No, Žal mi je, da želite odzemati nekaj uh, te ostrine gospoda Kuzmivka, zdaj ko je postal uh, podpredsednik. Mislim, da je primeren kandidat, da bo dobro opravil delo in uh, iz EKR mu želimo veliko uspeha na tem položaju. Hvala lepa. Če ni več pripomb, zaključujemo s to točko in še enkrat čestitke gospodu Kužmiku in eh, želim vam uspešno delo. Tako, zdaj pa mislim, da gremo lahko naprej na naslednjo točko. Sprejetje zapisnika se je 14. in 15. marec 2016. Dobro, pripomb vidim, da ni. S tem je ta zapisnik tudi potrjen. Počakajmo še minutko, dve, kratek tehnični odmor, da lahko pozdravimo komisarja Hogana tu v dvorani. Państwa, przechodzimy. Ja wiem, gospodzie, przechajamy na toczko 5 dnevnega reda in sicer izmenjava mnen s komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja v okviru tako imenovanega strukturiranega dialoga v naših vrstah. Prav prisrčno pozdravljam komisarja Haugena. Kot veste, je strukturiran dialog predviden v kontekstu okvirnih eh, sporazumov o odnosih med parlamentom in komisijo in sicer mora potekati v prvem poletju vsakega leta s sodelovanjem pristojnih parlamentarnih odborov in eh, vsebinsko pristojnimi komisarji. Gre za razširjeno analizo potreb tako na zakonodajnem področju, kakor tudi na nezakonodajnem področju. To nam bo pomagalo pri opredelitvi prioritet, ki se nam zdijo absolutno nujne za opredelitev načrta dela za leto 2017 in pa prav tako nam bo to pripomoglo k oceni aktualnega dela komisije v letu 2016, se pravi tik pred zaključkom nizozemskega predsedstva, pred nami je slovaško predsedstvo. Gre za dokaj specifično obdobje in menim, da boste imeli veliko vprašanj za gospoda komisarja in nedvomno boste hoteli deliti z njim svoje stališča, svoje razmisleke, kajti to je dialog, ki ga potrebujemo, to je dialog, ki ga vodimo. Seveda tekoče, imamo tekoče stike s komisarjem, komisar je vedno prisoten tu, kadarkoli ga za to poprosimo, za kar smo mu tudi hvaležni. In mislim, da ta razprava, ki zdaj bo, nedvomno bo kmetijska po vsebini in naravi, tako da kar prosim komisarja besedi, potem pa koordinator. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani poslanci, veseli me, da sem spet v tem odboru eh, za drugi strukturiran dialog z vami. Ta oblika nam zagotavlja dragocene priložnosti za konstruktivno izmenjavo mnen zlasti eh, glede predloga komisije za leto 2017. Gotovo boste pa uh, omenili še druge teme. Od takrat, ko smo imeli prvi strukturiran dialog, se je precej zgodilo. E, to so bili težki časi, zlasti v mlečnem sektorju, sektorju svinskega mesa. Situacija na trgu je slaba, cene so nizke in jasno je, da so ljudje osredotočeni predvsem na to, ampak to je daleč od tega, da bi e, se ukvarjali samo s tem področjem. Torej, e, z veseljem se z vami pogovarjam o tržnih vprašanjih. Eh, Sveda bomo imeli k malu eh, še možnost se pogovarjati o mlečnih zadevah na podlagi eh, ustnega vprašanja. Naslednji teden bomo že imeli možnost. Glede mlečnih težav, eh, lahko rečem, da sem se tudi sam eh, osredotočal v svojih govorih, predvsem na to, pa tudi na svinsko meso. Dej, naše cene so vse bolj pod pritiskom, tako v Evropski uniji, kot tudi drugot na našem. Oziroma, gotovili smo, da um, potrebujemo ravnovesje med ponudbo in popraševanjem. Torej, treba Eh, zbiranje neka se je za 5,6 odstotkov znižanje v primerjavi z letom 2015. V, na nizozemskem, eh, na nizozemskem, v Nemčiji, v Poljski, v Irskem posod se je eh, zmanjšala količina mleka, ki smo jo zbrali. Situacija je resna, zato bi izpostavil, da eh, je bila uspešnost eh, izvoza na področju mleka eh, na začetku leta dobra. V mlečnem ekvivalentu izraženo se je vse skupaj povišalo za 10 odstotkov, za sir 14 odstotkov in tudi za druge izdelke. Evropska unija je, povedala, je povečala izvoz sera v, v, v vse naše izvozne države, tudi v ZDA, Eh, imamo dvomestno rast eh, za Kitajsko, kar pomeni, da si je Kitajska nekoliko upomogla, tudi njena kupna moč v smislu nakupovanja mlečnih izdelkov se je izboljšala. Eh, tudi stanje svinjine je vplivalo na nas, no, kaže se prvi znaki zmanjšanja proizvodnje 2,4 odstotka zmanjšanja količine svinjin. Cene trupov svin ostanejo stabilne. In to v času, ko je 60 odstotkov tistega e, svinskega misa, ki smo ga dali nekako na stran, spet na trgu. Torej, trg je pod precejšnjimi, e, eh, precejšnjimi pritiski, um, ampak težko nadomestimo e, ruski trg. Vem, da poznate odziv komisije na krizo v kmetijstvu. Eh, komisija pripravi solidarnosti svežen. 420 eh, milijonov evrov je bilo dodeljenih eh, državam članicam v obliki ciljne pomoči. 35 dni je še na voljo, da se porabi ta denar. Države članice so sporočili, da so doslej porabile le 56 odstotkov Pa čeprav ljudje v državah članicah vedo za to možnost, torej države članice niso uspele porabiti vsega denarja. 15 jih je um, porabilo več kot 90 odstotkov, ostale pa manj. Um, dotaknil bi se tudi vprašanj uh, intervencij. aprila je bil uh, objavljen razpis. Uh, Približno 270 tisoč ton se je dokupilo zaradi inverzije. 20. aprila smo po fiksni eh, ceni kupovali eh, in potem povečali eh, dvojno intervencijo na 218 tisoč in to seveda je pot, po kateri bo šla komisija predlagala, bo še več povečan. Na koncu bi se pa dotaknil še člena 222 eh, CMO. Tukaj gre za prostovoljne sporazume pri proizvodnji mleka. Prizadevali smo si zagovoriti, da bi se, zagotoviti, da bi se ukrepi čim bolj široko uporabljali. 85 odstotkov celotne proizvodnje mleka bi lahko pokrili s takimi sporazumi. in eh, tako bi ustrezno obravnali tudi umejitve v okviru člena 222. Ukrep bo veljal do 13. oktobra 2016, mogoče se podaljša še za šest mesecev. Kot veste, je to instrument, ki velja uh, za proizvajalce in uh, za sodelovanje v sporazumih. Pogovarjal sem se tudi z odborom za mleko. Pogovarjali se bomo še o nadaljih možnostih, uh, In gospod predsednik, zahvalil bi se uh, za organizacijo eh, pogovorov o uporabi tega instrumenta jutri zvečer. Upam, da bodo tisti, ki bodo sodelovali, eh, bolje razumeli celoten ukrep, pa tudi njegov potencial. Mislim, da tega ne smemo podcenjevati. Omogoča se tudi državna pomoč, da se okrepi uporaba ukrepa iz, leta, iz člena 222, če država tako želi. Želel bi se sredotočiti tudi na poenastavitev SKP. Kot veste, mnogi predlogi za poenastavitev so začeli uh, veljati leta 2015, uh, neposredna plačila mladi, kmeti, sistem AJAX, proizvodnje, uh, organizacije proizvajalcev in to je predvsej poenostavilo delovanje tako kmetom kot tudi uh, organom akt o Ajaxu eh, je, Ajaku je bil namenjen temu, da se eh, zmanjšajo, eh, zmanjšajo mm, upravne bremenitve, zlasti v primeru, kadar prije do manjših kršitev. Novi predpis bo veljal po koncu tega poletja in bo veljal do konca leta 2016. Eh, končali smo tudi z uporabo zelene komponente, eh, več kot 300 odgovorov smo zbrali eh, in večino tega od kmetov. Komisija bo pred koncem junija pripravila delovni dokument, kjer bo ocenila določene učinke zelene komponente, zlasti, ko gre za enake pogoje delovanja in pa dodatne potencijale. Eh, seveda bomo pregledali tudi poenostavitev neposrednih plačil za zeleno komponento. Odstranjamo eh, zapletene tehnične zahteve, hkrati pa moramo zagotoviti, da se ne znižujejo koristi za okolje, ki jih zagotavlja zelena komponenta. Potrebujemo tudi več uh, jasno si glede tega, kaj se zahteva od kmetov, hkrati pa potrebujemo večjo fleksibilnost, če želimo kar najbolje izkoristiti zeleno komponento. Želimo tudi čim bolje razdelati nove delegirane eh, in izvedbene akte, eh, ki jih, ki jih se pripravljajo v okviru mm, uredbe mm, o skupni ureditvi trgov. Želimo zmanjšati število delegiranih in izvedbenih aktov vsakih po za 20. 20. aprila smo že sprejeli en izvedbeni akt, ki poenostavlja obveznost objavljanja podatkov zlasti za majhne kmete. Eh, to se nanaša tudi eh, na programiranje na instrumente, finančne instrumente in tu je del eh, programa razvoja podeželja. In to se lahko doseže tudi zunaj regionalnih programov. Glede programa GDA-Agri bomo še nadaljevali s predlaganjem takih ponostitev zlasti do konca leta, ko gre eh, za delegirane in izvedbene akte. Predsedniki z veseljem prisluhnem interesom eh, poslancov zlasti eh, glede trgovinskih pogajanj. Zadnja pogajanja v TTIP aprila mm, niso dosegla prego, preboja pokaže, pokazalo se, da je premalo napredka um, na področju kmetijstva, pa tudi drugoč. ZDA še naprej pritiskajo uh, na naša stališča glede geografskih označb, ne želijo se pogovarjati o vinu, zlasti, ko gre za 17 na pol generičnih uh, imen za vino. To je seveda povezano tudi s ukrepi SPS. Naj se dotaknem še specifičnih vprašanj. Evropska unija ostaja zelo ambiciozna. Želimo pravi SPS, plus, pravo poglavje SPS plus v tej tipu. Sredo ZDA želijo dokončati z poganjo te tipu, dokler je na vladi še um, Obama, ampak mi ne želimo prevelikega pospeševanja. Pomembno je, da strezno obravnavamo vsa kmetijska vprašanja v okviru te tipa. Eh, veste, eh, da je komisija pripravila tudi eh, predlog, ki se nanaša na Merkosur. 12. oziroma 11. 5. 2016. In to je tudi podlaga za mm, naše nadaljne dejavnosti komisija je še naprej zavezana postopku v zvezi z Merkosurjem. Seveda je treba zastopati eh, naše interese v teh bistvenih pogajanjih za kmetijstvo. Potem še eh, medinstitucionalni mm, proces za mm, organsko pridelavo. mislim, da je bilo kar nekaj frustracije v zvezi eh, z napredovanjem, tega se zavezam. Komisija želi biti čim bolj kreativna, želimo premostiti eh, vse napetosti med svetom in eh, parlamentom. Gospodu Hazenku poročevalcu se zahvaljujem, da raziskuje poti, kako se premakniti kar nekaj trilogov. Tudi do konca junija še bo pozdravljam angažma vseh teh institucij, da pospešijo pogostnost trilogov. Vemo, da je tukaj še manjše število odprtih vprašanj, tako da pozivam vse, da podvijo svoje prizadevanje, da čim prej dosežemo sporazum. Predsednik, mislim, da sem pokril nekaj glavnih tematik in prepričan sem, da eh, boste postavljali vprašanja tudi v zvezi z drugimi tematikami, ampak v okviru omejenega časa, ki sem ga imel na voljo, sem se lahko osredotočil na manjše število vprašanj. To so bila tista vprašanja, ki so bila najbolj pereča na zadnjih sestankih in so seveda še zdaj zelo pereča veselim se izmenjave mnen eh, s poslanci v tem odboru. Hvala lepa, gospod komisar, za ta uvod. Nedvomno bo kasneje tudi še možno, da se odzovete na vprašanja. Tako, predlagam, da gremo zdaj na vprašanja in komentarje koordinatorjev. Najprej gospod Des predlagam vsak koordinator po tri minute, ampak ne več. Hvala lepa, komisar Hogan, da ste pri nas drugič v okviru strukturiranega dialoga. Z velikim zanimanjem sem spremljal to, kar ste povedali. Govorili ste o neravnovesju na trgu, na področju prešičega mesa in tudi pri drugih kmetijskih izdelkih. Ampak mene zelo skrbi drugo neravnovesje in sicer tržna moč trgovskih verik. Ali komisija razmišlja o tem, da bi tu potrebovali boljše ravnovesje? Pri pogajanjih o ceni ugotavljam, da trgovinske mreže izkoriščajo svojo moč in diktirajo proizvajalcem. In mislim, da parlament mora ukrepati oziroma, da mora komisija ukrepati. Govorili ste o prostovoljnih dogovorih. Te prostovoljne dogovore vidim zelo skeptično. Kdo naj bi sklepal take prostovoljne dogovore? V moji domovini imamo 50 odstotkov mleka, ki ga proizvedejo zadruge, 50 odstotkov zasebniki. In če naj bi te prostovoljne dogovore sklenili v okviru zadrug, potem se bodo zaveselili zasebniki, saj bodo zadruge morale zmanjševati količine, oni pa ne. Tako da ne vidim. Eh, kakega upanja, da bomo na ta način problem rešili. Vem, da je težko, vendar pa mislim, da moramo razmišljati o tem, ali bi ob tako hudi krizi lahko sprejeli vse evropske predpise za to, da bi morali vsi določen odstotek mleka vzeti iz proizvodnje oziroma zmanjšati proizvodnjo za določen odstotek. Sicer pa bi omenil še podvajanje. Zanima pa me, ali države izkoriščajo to možnost. Govorili ste o poenostavitvi. Mi kot poslanci smo dali celo vrsto predlogov za poenostavitev komisiji in tu zdaj resnično potrebujemo sistemske rešitve, zato da bo čim manj birokracije. Eh, govorili ste o eni možni rešitvi, ki zelo razburja in sam sem predlagal, da damo predlog za zavrnitev delegiranih aktov, ampak tu se mi zdi, da moramo še opraviti pogovore do konca leta bomo predlagali še nove predloge za poenostavitev in da se bom držal časa, naj povem, da moramo vključiti tudi kmetijske interese celotne Evrope za to, da kmetje ne bodo eh, vse teže nosili na svojih plečih. Grazie, presidente. E grazie. Gospod De Castro, hvala lepa. Predsednik, hvala gospod Hogan. Kot eh, rečeno, je evropsko kmetijstvo v ne najbolj srečnem trenutku, zelo nizke cene so v številnih sektorjih. Predvsem sektor sada zelenjava, ampak ne, ne samo. Gre za renacionalizacijo eh, politik, ki smo jih priča. Eh, to se je zgodilo tudi v omenjenem sektorju, kjer je prišlo do prve razporeditve sredstev na raven držav članic z praktično nikakršno učinkovitostjo. In dejstvo je, da se tu povzročajo celo nasprotni učinki od želenih. Potrebujemo več Evrope, več evropskih odločitev, če želimo biti učinkoviti na trgu in manj odločitev posamečnih držav članic. Prav tako je pomembno, da se ponovno pregleda okoljske prednosti, ki jih prinaša tako imenovana ozelenitev, ki smo jo pozdravili pri reformi SKP, ampak bolj kot eh, okoljske koristi pa vidimo, da je prišlo do povečene birokracije in eh, vlada tudi tveganje resničnih težav pri izvajanju v državah članicah. Mi si želimo takšno zelenitev, ki bo bolj učinkovita z vidika varstva okolja, ki bo dala tudi bolj merljive pozitivne učinke na okolje in obenem pomenila tudi manj birokracije za kmete in za države članice. No in poleg tega je tu tudi pomembna revizija oziroma sprememba inštrumentov, ki jih imamo na voljo za obladovanje eh, kriz. Omenjali smo že, da so pomeni bolj učinkoviti inštrumenti za eh, tudi reguliranje cen. Dejstvo pa je, da so bili predlogi parlamenta spregledani. Glede na te tri pomembne osi, mislim, da lahko začnemo pomembno razpravo o nadaljnih spremembah, kot je tudi parlament jasno nakazal v prejšnjem mandatu. Potrebujemo bolj učinkovito zelenitev eh, z elementi debirokratizacije in poenostavitev, potem boljše obradovanje kriz in predvsem bolj vodilna vloga Evrope. In, uh, na tej podlagi vas sprašujem, gospod komisar, ali obstaja možnost, da pride do neke reforme, srednjeročne reforme do konca tega leta, da se lotimo tistih ključnih problemov, s katerimi se sooča svet kmetijstva. Hvala lepa. Hvala, gospod Nikolson. <clears throat> Thank you very much, Chairman. Uh, can I first of all ask you, Commissioner, what dialogue you or indeed your team? Hvala lepa. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede omite držav članic. Kolikor vem, smo imeli razprave tudi svo, v svojem voljivnem okrožju. In pri pripravi zemljevidov za regije se je pojavila zaskrbljenost, da bi orodja, ki jih je zagotovila komisija, da je to povzročilo omejitve pri pripravi teh zemljevidov. Ko sem poslušal to, kar ste povedali, slišim, da zlasti v tem letu imamo že pet odstotno povečanje proizvodnje mleka. Moram reči, da me to straši. To je zelo strašljivo in to sporočilo je treba posredovati tudi kmetovalcem in vsem zapletenim. Kajti, če bodo kmetje še naprej proizvajali mleko, se lahko situacija samo še poslabša. In to je zelo slabo. V svojem poročilu sem si prizadeval, da bi podprl observatorij oziroma opazovalnico za mleko. Ali to še vedno podpirate? Kako lahko ne samo nekaj zdrave kmečke pameti v zvezi z mlekarskim sektorjem? Vem, da delovna skupina na to temo še zaseda ali kaj veste, kdaj bodo poročali. Kajti takoj, ko bomo dobili poročilo, bomo stvari lahko postavili na svoje mesto in bomo lahko nadzorovali proizvodnjo. Pozdravljam vašo izjavo. Glede TTIP-a, nekateri se že dolgo borimo za to, da bi se kaj zgodilo. Vidimo, da se je vse upočasnilo zaradi volitev. Ne vem, glede Merkosurja, prisluhnil sem vam, ampak komisar, sprašujem vas, ali se komisarka Malstrom strinja z vašimi pripombami. Vi ste jasno povedali svoje mnenje in ko smo imeli razpravo v Strasburu pred dvema tednoma, se je zdelo, da komisarka kar nadaljuje Ali ni skrajni čas, da komisija spreme realnost? Evropa brez dokazov ne more še naprej sprejemati trgovinskih rez, eh, sporazumov in uvažati sadja med tem, ko naši kmetje komaj da lahko preživijo in ko se izvaja velik pritisk na njihove uh, stroške in dobiček, ali ni čas za moratori, da bi ugotovili, v kolikšni meri še lahko absorbiramo uvoz, namesto da bi eh, še kar naprej sprejemali in podpisovali trgovinske sporazume. Uh, uh, Gospod Rode, hvala lepa. Hvala, komisar. Strukturni dialog je seveda vedno pomemben, ampak dovolite mi, da vas spomnim, da dialog temelji na dvostranski komunikaciji. Zato upam, da boste danes odgovorili moje vprašanje zadnjič, namreč niste. Vsi smo opazili, da ukrepate na področju krize v mlekarstvu in na področju prašičega mesa. Bi pa nadaljeval tam, kjer je Paolo nehal. Gre za ponovno nacionalizacijo kmetijstva v Evropi. Vsi vemo, da prožnost med stebri povzroča ponovno nacionalizacijo in s tem se onemogoča enakopravne pogoje, ki kmetom omogočajo konkurenco. Obstaja tudi tveganje v zvezi z toplogrednimi plini izven panog ETS. Tudi to bi lahko povzročilo isto. Zato sprašujem, ali boste pripravili pristno analizo tvegan, s katerimi se soočamo, namreč, da bi prišlo do ponovne nacionalizacije v kmetijstvo nasploh. In ali nam lahko predložite predloge, kako bi to lahko preprečili? Recimo, kako bi lahko zagotovili, da bo nova uredba o toplogrednih plinih zagotovila, enakopravne pogoje in seveda tudi mm, čim bolj stroškovno učinkovit način. Gospa Sandra. Bueno, komisarjo, la verdad es... Hvala lepa, gospod predsednik. Vsakokrat, ko pridete sem, gospod komisar, Ne pravim, da nikoli ne prinesete kaj novega, ampak mi potrebujemo rešitve, rešitve za hudo krizo, s katero se sooča evropsko kmetijstvo. In na mizi nimamo praktično nič. Postavila bi vam štiri vprašanja v Galiciji, odkudar prihajam. Mlekarne izrabljajo svoj monopolni položaj in določajo ceno mleka. Kaj je s konkurenčnim pravom? Nameravate karkoli narediti? Drugič, prav tako Galici, 2200 prošen za podporo za ekstenzivno živinorejo. 2200 takih prošen je bilo zavrnjenih. Kaj boste naredili s tem v zvezi? Tretje vprašanje. Nedavno smo veliko poslušali o sporazumu TTIP in kaj se skriva za njim. Ena od stvari, ki smo se jih naučili, je ta, da bo prispevek z TTIP-om k evropskemu BDP-ju zmanjšan za nič celih 8 odstotka. Kaj torej nameravate narediti s tem v zvezi? Boste ljudem še naprej pripovedovali, da bo TTIP pozitiven za evropsko kmetijstvo? Prav tako vas prosim, da mi razložite, kako bodo pogajanja o TTIP-u vplivala na uh, uvoz govedine v prihodnje, kajti gre za panoko z velikimi težavami. Äh, ja Gospod Heusling, hvala lepa, da ste prišli. Kot veste, je podpora kmetov na najnižji ravni. Mnogi kmetje se bojijo, da želi komisija nekako prevedriti ta čas, češ, ko bo izginilo dovolj eh, kmetov, se bo tudi cena dvignila. Zato želimo videti, da komisija spreminja svoj način delovanja. Vi ste dejali, izvoz je dober, ampak izvoz je dober samo zato, ker dobivajo kmetje tako nizke cene. To je bolj Dialova zmaga. Vi pravite, več izvoza je vedno dobra stvar, ampak mi želimo stabilizacijo trga v Evropi. To, čemor se izogibate, pa je to, da bi uravnotežili popraševanje in ponudbo v Evropi. Vi govorite samo o prostovoljnih ukrepih in vse dokler je tako, se ne bo nič zgodilo. Zato mislim, da moramo vse države prisiliti, da zmanjšajo količine mleka. Vi se želite temu izogniti, zato pravite, ja, programi še niso bili sprejeti. Seveda logično, ker je to povezano s krediti. In kmeti ne potrebujejo še več dolgov. To se ne bo obneslo na dolgi rok. Mnogim kmetom banke niti ne dajajo več kreditov. Strinjam se z vami, da moramo narediti radikalne poteze, sicer bomo krizo še dolgo imeli in nič ne pomaga, če bo cena zrasla z 25 na 26 centov. Glede Merkosurja, mnogi so se tega že dotaknili. Gospa Malstrom uh, eh, govori drugače kot vi. In slišali smo da obstaja visoko tveganje v zvezi s TTIP-om. Eh, z objavami Greenpeace vidimo, kako se sklepajo dogovori in zdi se, da imamo na eni strani avtomobilsko industrijo, na drugi strani kmetijstvo. Takih dogovorov, takih poslov ne smemo sklepati in če obstajajo, moramo te tipu reči jasno ne. In tudi pri Merkosurju mora biti enako. Ta oblika liberalizacije na trgu je nekaj, kar ne bo delovalo, zato moramo jasno in glasno reči ne. Še zadnja točka. Albert Des je že govoril o koncentraciji trgovine v najbolj eh, oddaljenih oziroma deprivilegiranih območjih. Verjetno ste slišali, da bi Bayern kupil Monsanto, uh, to pomeni veliko koncentracijo. Potem bo manj koncernov, vendar bodo ti mega velikosti in ti bodo v prihodnje določali pogoje. Lepo prosim, povejte, kaj na to temo, ali je to dobra stvar, ali pa nam pošljite komisarja za konkurenčnost, nekaj več pove o tem. Gospod Agnew. Lepo vas je ponovno videti, komisar. V Walesu sva se srečala pred nekaj časa. Veseli me tudi, da slišimo komentarje kolega Flanagana. Zadnjih nekaj ur sem preživel na sestanku o glifosatih in nekateri si želijo, da bi prepovedali uporabo glifosana češ, da obstajajo tveganja za človekovo zdravje in za nastanek raka. To bi pomenilo, da ne bomo mogli uvažati hrane od nikoder drugot, kjer uporabljajo um, glifosat. Recimo uvoz 20 milijard ton soje, ki jo vsako leto vozimo. Zanima me vaše pripombe. Poleg tega pa razumem, In morda se motim, ampak prebral sem, da naj bi Francija enostransko prepovedala uporabo glifosata. Če se to zgodi, bo ena sama država članica šla svojo pot. Ali bo Francija prepovedala uvoz iz drugih evropskih držav, kjer se je pa uporabljal glifosat? Skratka, tu se spravljamo v zelo nelagodno situacijo in rad bi slišal, kakšni so vaši pogledi. Še ena stvar. Ko govorimo o tetipu pri jajcih, vidimo, da je večina proizvodnja jajc na kmetijah, kjer so kokoši prosto živeče. Drugot imajo predvsem talno rejo in ponekod celo baterijsko. V Združenem kraljestvu so jajca iz proste reje, tista, ki imajo rjavo lupino in niso bila oprana. V ZDA je ravno obratno. Taka jajca morajo imeti belo lupino in morajo biti oprana. Ali razmišljate o tako praktičnih vprašanjih, kot je recimo to? Proste, v ten sposob jesežmi, imamo. Dobro, tako smo zdaj slišali stališča koordinatorjo. Še gospod Vazov. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Hogan. Dajali ste, da vprašanje sankcij proti Rusiji ni v vašem, vaši pristojnosti, tako da mislim, da se na nek način eh, ogibate. Uh, te problematike. Te, to je res eden eh, tistih ključnih razlogov za dramatične razmere v našem kmetijstvu in zanima me, kaj počnete. Kje je zdaj logika, ko imamo nelegitimne, celo absurdne sankcije, ki ubijajo ali dušijo naš eh, trg, obenem pa se pogajamo o tem eh, zloglasnem transatlantskem sporozumu, ki je več kot slab za naše kmetijstvo. Tako da prosim, če me na to odgovorite. Glede poenostavitve SKP, Menim, da je poenostavitev SKP eden vaših, vaših ključnih ciljev, to je tudi tisto, kar naj bi kot komisar dosegli v vašem mandatu. Kaj torej menite o stalnem nadzoru, ki so mu podvrženi naši kmetje v Evropski uniji, živijo na nek način celo v strahu pred uh, sankcijami, pred uh, pristranskimi kontrolori, ki pač arbitarno uveljavljajo pravila SKP. In zato me zanima, ali resnično iščete zgolj praktične rešitve. Meni se zdi, da ne. E, menim namreč, da je 14-15 dnevni rok za obvestilo kmeta o prihajajočem nadzoru dobra rešitev. Te rešitve so jasne in e, nekatere so celo več kot očitne. Te tip, pravite, da je ta sporazum škodljiv. Ampak zakaj nadaljujete s pogajanji? Kot veste, gre tu za velike stroške, ki jih bo to prineslo kmetom, vse več je tudi okoljskih normativov, ki zapletajo življenje našim kmetom. Že tako ali tako imamo zelo stroge normative in bojim se, da bi to utegnilo tudi povzročiti izkrivljanje konkurence z tretjimi državami. In zanima me, zakaj ustrajate na tej politiki to vrstni politiki eh, zelenitve. Tako, zdaj pa mislim, da že lahko prosimo gospoda komisarja, da poda svoj odgovor. Thank you, chairman. Um, Hvala. Najprej glede poenostavite. 23 sprememb sem uvedel v preteklem letu s tem v zvezi, kar bo koristilo kmetom. In rad bi opozoril na nekaj leteh. Prvič, prvič preventivni predhodno preverjanje za pridobitev plačil. Če so manjše napake, lahko kmet te napake odpravi, preden pride do vnosa v informacijske sisteme. S tem ne bi zmanjšali strahove kmetov glede eh, morebitnih inšpekcij in preverjanj na kraju samem. Če opravljajo organi upravljanja svoje delo pravilno, kar pričakujem, da ga, potem naj bi to pomagalo zlasti malim in srednjim kmetom, da jim ne bo treba vse čas najemati svetovalcem, da dobijo svoj osnovni dohodek. Prav tako smo si pogledali vseh 200 predpisov glede skupne ureditve trga in to bomo zmanjšali na kakih 40. S tem bomo zmanjšali upravno breme in stroške za same subjekte in nacionalne upravljavce. Upamo, da bo to koristno. Naslednji val poenostavitve se nanaša na ozelenitev. Opravili smo ovrednotenje ozelenitve, ljudi spraševali, kako dobro se to izvaja, prosili za predloge sprememb. In dobili smo 3300 predlogov na komisiji. 80 odstotkov tega so posredovali kmetje. To vidimo na praktični ravni, kaj se dogaja. V naslednjih nekaj tednih bom predlagal 15 do 20 sprememb, tako da bi razjasnili situacijo, ne bomo pa spremenili osnovnih aktov. Na ta način želimo zmanjšati nepotrebno birokracijo glede tolmačenja osnovnih stvari. Obenem želimo izboljšati koristi za okolje. To je osrednje načelo, ki smo ga vključili v zakonodajni proces leta 2013. Zakaj so ljudje zmedeni glede jarkov, ograj, varovalnega območja? Predvsem je bil namen vsega tega biotska raznovrstnost, ki jo želimo ohraniti. Menimo, da lahko ohranimo okoljske prednosti z manjšanjem upravnega bremena. Gospod De Castro, glede orodij za obladovanje tveganja, trenutno jih že imamo v skupni kmetijski politiki, vendar ta orodja niso dovolj močna, da bi jih uporabljali v tem negotovem položaju v mnogih sektorjih. In tu kot je gospod Nicholson dejal, si želimo uporabiti obstoječa orodja, obenem pa pogledati izven EU, da bi videli, ali so kakšne pobude, ki jih lahko uvedemo, da bi izboljšali nabor orodij, ki jih imamo za obvladovanje tveganja. Tako da proučujemo ameriške izkušnje um, in tudi to, kako v oceani recimo ohranjajo svoje kmetijstvo v tako negotovem času, kot je ta. Strinjam se, da potrebujemo vse evropske ukrepe za to, da se spopademo s krizo in to v čim večji meri. Prejšnjo jesen smo imeli svežen vreden 500 milijonov. Nekatere države, osem jih je, so se odločile, da ne bodo uporabile niti centa. Zato, gospod Hojsling, imamo denar vsi se ne odločajo za to. Z 100-odstotnim financiranjem ne nacionaliziramo ponovno uh, kmetijstva. Države lahko to nadgradijo s svojimi sredstvi, ampak EU eh, e ponuja veliko denarja. In zato bom do konca junija skušal ugotoviti, zakaj je tistih osem držav, ki se niso odločile, da bi ta denar uporabile, tako ravnale. Nekatere države se odločajo za strukturne sklade, ampak pomembno je, da kmetje čim prej dobijo denar. Neravnovesja v prehranski verigi. Gospod Des, poznate moje stališče. Tudi v odboru ste opravili kar nekaj dela na to temo in na plenarnem zasedanju boste imeli še eno priložnost, da poveste, katere ukrepe naj bi sprejeli v okviru prehranske verige in tudi odbor IMKO igra to veliko vlogo. Veselim se že rezultata te razprave in zakonodajnega procesa. Upam, da bomo dobili skozi te ukrepe podpore za napredek na področju izboljšanja situacije v okviru prehranske verige. Učimo se od izkušenj Združenega kraljestva, Španije, Litve in podobnih držav, ki so že izvedle ukrepe, da vidimo, ali so se ti ukrepi obnesli ali ne. Glede krize v mlekarstvu. 23 ukrepov smo uvedli septembra in marca lani. 100 predlogov, ki smo jih dobili od držav članic in vas, vse smo si pogledali in 23 ukrepov izvedli. Imamo seveda tudi zakonodajne mm, omejitve, ampak z vsemi zakonodajnimi ukrepi želimo doseči večje ravnovesje med eh, povpraševanjem in ponudbo. Imamo mm, mešane občutke glede izvajanja teh ukrepov. Seveda mora vsak odigrati svojo vlogo. Mi smo podvojili državne pomoči, da države članice lahko uporabijo ta denar in eh, spodbudijo proizvajalce, da zamrznejo svojo proizvodnjo. Kmet pa je tisti, ki se bo odločil in priglasil svojo odločitev komisiji, ne komisija. 85 odstotkov proizvodnje mleka je vključenega v schemo, tako da je tu večina mleka, ki jo je gospod eh, Des omenjal, to ga velja tudi za Nemčijo. Kar zadeva tako imenovane NAC oznake. Eh, tudi na Severnem Irskem je bilo govora o tem, tudi o tem, kako naj bi razmejili območja, kakšne bodo meje, to ljudi skrbi. Ljudje nam morajo dati predloge, mi pa želimo vključiti v zakonodajo vse to, kar bo možno. Samo kartiranje pa ni naša stvar. Mi ne moremo na terenu opredeljevati, katero območje sodi kam. Politiko prepuščamo državam, tudi irski in njihovim pristojnim. Potem so tu še prosto trgovinski sporazumi. Naše informacije bodo na voljo do konca septembra in to nam bo dalo pregled nad tem, kje smo popustili in kaj smo pridobili. Na ta način bomo lahko tudi bolje vedeli, kje lahko popustimo in kje ne v prihodnje. Pogajanje o TTIP-u. Mandat je jasen. Ohranili bomo standarde EU na področju dobrobiti živali, prehranskih standardov. Včasih nam tega ne verjamejo, mi to ponavljamo, ker to drži tudi v našega mandata. Drugič, pogajanja so bila počasna. ZDA želijo dobiti dostop do trga in so glede drugih vprašanj zelo obotavljive. Mi želimo rešiti tudi vprašanje netrgovinskih ovir, ki z veliko prispevajo k temu, da recimo ne moremo prosto trgovati z mlekom v ZDA. Potem so tu geografske označbe. ZDA do zdaj enostavno niso hotele priznati, da imamo sistem geografskih označb. Vsi seveda imate možnost, da se strinjate ali ne strinjate s končnim izidom. In gospodu Hojzlingom pravim, vi boste lahko povedali svoje mnenje in 28 držav članic lahko blokira ta dogovor, tako da je to zelo demokratičen postopek in samo ena država članica ali pa Evropski parlament lahko reče, da se ne strinjajo s porazumom in bo to obveljalo. Seveda eh, nam mora komisarka za trgovino zagotoviti, da je sporazum ravnotežen, sicer je vse skupaj zapravljanje časa. Eh, gospod Rode, da me ne obtožite, da ponovno ne odgovarjam na vaše vprašanje. Rezultati v Parizu in pogajanja o dnevnih spremembah so pokazala, kaj potrebujemo na področju toplogrednih plinov. Strinjam se, da bo kmetijstvo moralo odigrati svojo vlogo in to moramo narediti na podlagi enakopravnih pogojev za vse. Trenutno potekajo pogajanja o LULUCF z komisarjem Kanjetem, ki bo moral dati predloge komisiji julija glede odločitev delitve bremena. Upoštevati bo moral različna merila. glede tistih vprašanj, ki bodo prispevala k tem merilom. Gre za zelo politično vprašanje, gre pa seveda tudi na znanstvene razloge, ki morajo odigrati svojo vlogo pri določitvi teh meril. Ta prizadevanja še niso zaključena, ampak zelo upoštevamo dejstvo, da potrebujemo jasna merila in eh, pošten pristop za vse pri delitvi bremena. Glede ponovne nacionalizacije SKP, mi smo zagotovili prožnost zadnjo reformo in sicer precejšnjo subsidiarnost. Kot veste, eh, dogovora ni bilo mogoče doseči, če bi imeli SKP enako za vse. Močna gospodarstva pa ne smejo prevladati nad manjšimi. Imamo možnost pravila de minimis, Tisti, ki jim gre slabše v smislu razpoložljivih finančnih sredstev, ne bom sicer imenoval nobenih držav, ampak nekatere države so močnejše kot druge. In tu potrebujemo vse evropski odziv in to sem tudi naredil lani septembra, ko sem dodelil sredstva na podlagi meril, ki so to upoštevala. In um, seveda to ni doseglo pričakovanega učinka. Zdaj pa ne morem predstaviti kaj novega, če sredstva iz septembra še niso bila porabljena. Ne želimo se vrniti k ponovni nacionalizaciji odzivanja na situacijo v kmetijstvu. Financiranje je zelo pomembno za to, da imamo enake pogoje in da imamo kakovostno hrano za vse evropske državljane in to bomo upošteval pri vseh prihodnih pogajanjih. Glede umestnega pregleda. Nisem se še odločil, kakšen naj ta pregled bo, vidim pa možnost razprave glede orodij za obladovanje tveganja, glede pomoči kmetom, podjetjem, zato da bi se lahko odzivali hitreje na težave na trgu, ki jih imamo. Uh, Prav tako pa moramo zagotoviti tudi večjo poenostavitev in zagotoviti boljše rezultate. Razmišljam zlasti o okolju. Ne smemo pozabiti na to, da mednarodni sporazumi o trajnostnih razvojnih ciljih, o podnebnih spremembah, tudi tu bomo mi morali igrati svojo vlogo pri izvajanju teh sporazumov. Vse to upoštevam pri vsakem bodočem, eh, pri vseh bodočih dogovorih. Uh, in relation to matters in Spain or in your area? Kar zadeva ukrepe v Španiji, v vašem območju, gospa Senora Rodriguez, če nam lahko posredujete podatke o tem nacionalnim ali evropskim organom, da zadevo preučijo, kajte če so težave na področju konkurenčnosti, seveda imamo ustrezna orodja in to je treba preučiti, če drži to, kar pravite in nobenega razloga nimam, da bi dvomil v to, kar pravite. Glede uvoza govedine, pri vseh sporazumih se zavedamo, težav z tem področjem, področjem govejega mesa. In to je tudi vprašanje ocene učinka, ki jih zdaj pripravljamo za vsak sporazum in to bo seveda izpostavilo morbiti težave pri vsem eh, blagu, vključno z govedino in zato smo tudi govedino izključili iz konteksta Merkosurja, kaj ti v Evropski uniji vlada upad eh, potrošnje govedine in zdaj ni pač čas za razpravo o tem kako zagotoviti še več uvoza govedine v Evropsko unijo. Ne, mislim, da je treba zagotoviti neko ravnovesje med zniženjem povpraševanja po govedini in pa uvo, uvozom. In to bo, mislim, tudi jasno v poročilu, ki bo objavljeno do konca septembra, ko se s tem odgovori na vsa vprašanja. A, še Rusija. Ne, nisem se odrekel odgovornosti. Vem, kdo je odgovoren, zakaj je v komisiji zdaj po letu in pol v tej komisiji in komisar Andrukajtis se je sestal z ministrom za kmetijstvo Rusije v zadnjih dneh v Parizu na konferenci OEE. E. Napredka ni. Tako da ne gre za pomankanje angažiranosti komisarja Andrukajtisa. Menim, da je zelo malo angažiranosti, veliko govora, pa malo angažiranosti na uh, ravni uh, na strani Rusije, glede v normalizacijo trgovskih, trgovinskih odnosov. Z veseljem bi slišal več podrobnosti glede tega, kar se omenili vele za jajci. Žal nisem strokovnjak za to temo, ampak če mi date dokument, ki povzima podrobnosti o tem, kar ste omenili, glede barve jajčnih lupin, bom to vsekakor posredoval komisarju Andru Kajtisu. Še en, za zaključek naj povem, da sam podpiram odločitve na temelju znanosti, kar zadeva glifozat. Tudi to je dosje v odgovornosti Generalne direkcije za zdravje. In če bi francozi unilateralno odločili, da bodo vzpostavili prepoved, in to so že storili, ko gre za pesticide na nekaterih področjih, in ministrica Seguin Royal je vsekakor že začela s prepovedjo posameznih snovi, ampak eh, z državami članicami pogajanja še niso končana eh, in nedavno tudi ni prišlo do predloga v svetu, ker je treba še določene stvari razjasniti, kar zadeva uporabo te znanstvene metode pri tem eh, proizvodu, ampak samo osebno ne vidim nobenega razloga, zakaj tega konkretnega proizvoda ne bi ponovno odobrili. Dziękujemy panie komisarzu. Przechodzimy do... Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj prehajamo na vprašanja iz dvorane. Po ena minuta vsak. In prosim, če se lahko ognete ponavljanju. Gospa Hiranc Garcia, ena minuta. Hvala lepa, gospod komisar. Ja, gospod komisar težki časi so za SKP. Tudi sama sem natančno prisluhnila temu, kar pravite, ampak kroži govorica o prihodnosti SKP in o razvoju podeželja. Zanima me, kaj bi se zgodilo z razvojem podeželja, ali bi to potem eh, padlo pod direkcijo, ki je odgovorna za regionalni razvoj, vse, kar pa je povezano s trgovino, pa pod trgovino. Potem te tip, kar zadeva geografske oziroma zemljopisne uh, eh, označbe o poreklu, ali bo tu dosežen nek napredek. Mislim, da bi lahko pričakovali nekaj več eh, strani američanov. Glede mlekarstva, številna podjetja bodo verjetno morala zapustiti trg. Pa tudi lansko poročilo o cenah. Evropski parlament je spisal poročilo rekoč, da bi bil tudi zelo koristen prispevek opozovalnice za trg mleka. To, kar ste omenili, bo to dodaten znesek poleg 500 milijonov evrov? Je to, kar imate v mislih v smislu dodatnih sredstev, ker je to edin način za to, da se spodbuja eh, manj proizvodnje. Potem, kar pa zadeva interventne cene, eh, za sadje in zelenjavo, te stvari bo treba spremeniti, aktualizirati, ker tako več ne gre. Gospod Šrajer, hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar, zelo me veseli, da ste danes tu. Govorimo namreč o krizi v kmetijstvu, o sektorju mlekarstva. V bistvu govorimo o družbeno-ekonomskem problemu, s katerim se soočajo številni kmetje. Številni bi želeli prenehati, ampak ne morejo. Vsak dan slišimo za žalostne zgodbe, žalostne družinske zgodbe in ali se vam ne zdi, da bi bilo bolje, če bi ta denar za reševanje kriz v kmetijstvu vložili v socialno in ekonomsko politiko. Na ta način bi storili dvoje hkrati kmetom bi pomagali pri tem, da opustijo predelavo in obenem bi imeli tudi boljše ravnovesje na trgu. Poglejte mleko, poglejte svinsko meso. Mislim, da bi na ta način lahko dosegli bistveno boljše ravnovesje. Sama slišim podporo za to z več logov. Govorili ste tudi o Rusiji in pravite, da je vse to zaradi ruskega ministra, ampak Ma ne bi mogli države članice same imeti sporozumov z Rusijo, potem nam ne bi treba bilo iti skozi vse to na ravni komisije, ker bi zadeve lahko bistveno izboljšali za področje svinjine. Gospod Erdoš. Hvala lepa, gospod komisar. Tule sem, tule. Rad bi vas eh, opozoril na vprašanje ponarejenega medu. Tule sedim. No, na zunanjih mejah Evropske unije smo jemali številne vzorce in Ti vzorci so pokazali, da je 31 odstotkov izvoženega medu ponarejenega. To je novica z dne 11. maja. No in vsak dan 165 ton ponarejenega medu uvozimo v Evropsko unijo. In moje vprašanje je, ali namerava komisija povečati število vzorcev, ki se jemlje na zunanji meji, ali se razvijajo nove metode. Obstajajo priznani evropski laboratoriji, ki bi lahko tu vključili, kot naprimer osi Bremen ali pa Eurofins v Franciji. Gospod Belder. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Letos ste začeli z diplomatsko ofenzivo, da bi pridobili nove izvozne trge. Kolumbija, Mehika, Kitajska, Japonska, kasneje letos greste v Vietnam, v Indonezijo. Ampak kaj so konkretni rezultati, vsaj do sedaj? Ali ste zadovoljni z doseženjem? In zanima me, kakšne druge misije, kakšne druge ukrepe načrtujete za leto 2017. Hvala. Hvala, gospod Dobbs. gospod Dons. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. V mojem volilnem okrožju na Severnem Mirskem ste bili nedavno in imeli ste že utečeni govor glede Brexita, ampak če bi lahko ostali nekoliko dlje, eh, kot sem jaz, bi lahko ostali tudi na kraljevem kmetijskem sejmu. To je odlična priložnost, ne le da vidite naše proizvode, ampak da se pogovorite s kmeti. In kmet za kmetom bi vam govoril o zelo težkih razmerah, ki vladajo na kmetijah, eh, predvsem zaradi nizkih cen, nepredvidljivosti in težav z denarnim tokom. Številni menijo, da jih Evropa ne podpira in jih ni podprla in eh, moram reči, da bodo verjetno zelo razočarani nad tem, kar ste dejali danes. Glede prosto eh, volnega upravljanja ponudbe. Tu se mi zdi, da veliko prepuščamo posameznim kmetom in predelovalcem brez kakšne resne strateške vodilne vloge sveta. In morda bi nam lahko razjasnili, kakšno je stališče sveta s tem v zvezi. No in še na zadnje, gospod predsednik, kar zadeva srednjeročni pregled SKP, verjetno potrebujemo več kot pa eh, zgolj neke, neko piljenje ostrih robov, ki ste jih danes eh, omenjali. Gospa Peter, hvala lepa, gospod predsednik, lepo zdrav tudi komisarju. Gospod komisar, srednjo Evropo so zdaj v začetku meseca maja eh, objele arktične temperature, sneg in led. Sama sem eh, o tem obvestila tudi upravnik Barfisela. Eh, namreč škoda, ki je prezdela Hrvaško, Slovenijo, Avstrijo, Mačarsko in Romunijo, v višini skoraj da 800 milijonov evrov, ocene so celo do milijarde evrov in naši sadjarji, zelenjadari, vinogradniki, so že tako ali tako pod velikim pritiskom zaradi ruskega embarga in zaradi slabih odnosov na trgu in ta elementarna nasreča jih je samo še dodatno spravila na kolena. To, kar mene zanima, pa tudi kolege, eh, ki smo uložili to zahtevo, je, kako, na kakšen način nameravate pomagati našim sadjarjem, ki jih je eh, v maju prizadel mraz in eh, let in ali boste povečali proračun za. Eh, krizne ukrepe, glede na eh, vedno pogostejše elementarne nesreče eh, na našem trgu. Skratka, v mislih imam to, da ne krčite kmetijskega proračuna, kajti slabo bi bilo, če bi zaradi vsega tega se zažrli v kmetijski proračun. Skratka, vprašanje na kratko, ali predvidevate tu mora biti na nova sredstva. Gospod Denanov. Hvala, gospod komisar, hvala za vašo prisotnost tu v našem odboru v obdobju, ki je milo rečeno zelo težavno za kmetijstvo. Odprava mlečnih kvot je žal privedla do znanih učinkov. Več proizvodnje pomeni nižje cene, tako da tu ni nobenih iluzij. Omenili ste člen 222 eh, sud, kar je dobro, ampak mislim, da to ni dovolj. Danes eh, potrebujemo odziv na evropski ravni jasno je, da je treba pomagati eh, z, pri opuščanju proizvodnje, prostovoljnem opuščanju proizvodnje. Mislim, da je treba aktivirati nacionalno, eh, evropsko raven in ne ponovno nacionalizirati kmetijske politike, skupne kmetijske politike. In skupno kmetijsko politiko moramo varovati, tudi vi jo morate varovati, tudi iz proračunskega vidika, kajti veliko skušnjav je kot proračunski, kot član odbora za proračun, vem, eh, o čem govorim. In vse čas nažira kmetijstvo in kmetijski proračun zato, da se financirajo druge politike. Prav tako menim, da bi morali razmisliti o tem, zakaj morajo kmetije imeti praktično končano politehniko, da sploh znajo izpolniti vlogo za sredstva iz SKP. Hvala, gospod Ferro. Hvala lepa, tu sem. Hvala, gospod eh, predsednik. Torej, Prvi misli bi z vami delil. Eden od kolegov je dejal, da potrebujemo več Evrope in manj demokracije. No, jaz bi eh, se na to odzval s tem, da povem, da več, ko je Evrope, manj je demokracije. Torej, gospod komisar, rad bi se navezal na nekaj vaših trditev. Govorite o neki politiki univerzalni politiki, ampak jaz menim, da to lahko privede samo do protislovnih odnosov med uvoznicami in izvoznicami. Kot eh, pravite, želite ostati ambiciozni in se osredotočati na vsebino, ne pa na dinamiko. Če se prav spomnim, potem eh, je model nadzora nad eh, zaščitenimi oznakami porekla nekaj, kar ne bo postavljeno pod vprašanje. Ampak, gospod komisar, Pogajanja o TTIP-u, ki se, se zdaj odvijajo, po številnih virih kažejo, da američani niso popustili pri tej tematiki, da ta tema sploh še ni bila predmet razprave. Tako da zdaj bodi si ste čarovnik ali pa nam ne pravite resnice. In zato imam za vas dve vprašanje, gospod komisar. Najprej, ali bo ta pomembna eh, dediščina Evrope, se pravi, zaščitene oznake porekla, vključene v pogajanja, to je prvo vprašanje, in drugo vprašanje, zakaj edino pogajalsko izhodišče vključuje restriktiven seznam, ne pa seznam, ki bi vključeval vse to vrstne, vse to vrstne poimenovanja. Gospa Hojbuš. Hvala lepa, gospod komisar. Načela bi popolnoma drugačno temo. Gre za koncentracijo zemljišč, tako imenovani land grabbing. Komisija je kritizirala študijo eh, odbora eh, za kmetijstvo, torej da eh, ni imela na voljo ustresne podlage in eh, mislim, da moramo to eh, razjasniti glede na to, da imamo premajhno podatkovno zbirko, kdaj boste tudi vi sami začeli zagotavljati zadostne in zanesljive podatke? Kdaj boste začeli podatke zbirati, tako da se bodo uh, pokazale same transakcije, torej kdo so kupci, za katere hektarje gre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 questão é a seguinte: no regulamento POSEI. É claro, Lipa, o Prashan é o STDC. Večino 30 sud je zapisano, da mora komisija natančno preučiti tematiko, ki zadeva ultraperiferna območja. V primeru teh študij, ki naj bi služile kot osnova za odločenje, sploh kar zadeva trgovinske sporazume, me zanima, kako nameravate oceniti položaj ultrapreferenih regij v zvezi z TTIP-om. Potem pa cene mleka. Res je, dosegli smo dno na trgu in treba je priznati, da težave tu, vsekakor so, in eh, stvari ne morejo iti tako naprej. Po odpravi kvot, mislim, da se soočamo z velikimi težavami in eh, kar lahko se zgodi, da bodo šli kmetje zopet na ulice in zahtevali eh, kvote. Se vam ne zdi, da je potrebno morda spremeniti ploščo. Gospod Dontan, hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, za vašo prisotnost tu aktualna kriza še enkrat izpostavlja težave, ki jo vladajo med proizvajalci in kupci. Po oziroma od rimske pogodbe dalje imamo konkretna pravila, kar zadeva konkurenčnost, da se kmete lahko organizirajo in da se jim omogoči tudi enakopravn odnos z kupci. Dejstvo je, da teh idealnih razmer pač ni. In eh, pri zadnji reformi SKP smo skušali okrepiti ta položaj organizacij proizvajalcev, prav tako smo skušali izboljšati pravila konkurenčnosti, da bodo ta bolj primerna za kmete, ampak eh, vidimo, da se tudi vi soočate s težavami zaradi pritiskov generalne rekcije eh, odgovorne za konkurenčnost. Kako torej nameravate izboljšati razmere na področju konkurenčnosti v prid proizvajalcem v prihajajočem obdobju? Hvala. Še enkrat eh, bi se vrnil na TTIP, na prostotrgovinske sporazume. Danes smo že večkrat omenili geografske označbe vseh pogodbah, tudi zdaj, ko se pogajamo o TTIP-u, obstaja določen seznam in mislim, da je zdaj eh, precejšna skrivnost, kako pride do tega seznama. Pravzaprav je treba ugotoviti, eh, kateri proizvodi, s katero geografsko značbo se izvajajo v Južno Ameriko, v Kanado, v ZDA, v Vietnam. Lahko gre za različne proizvode z geografskimi označbami, tako da bi bilo smiselno, če bi imeli tak seznam za vsako pogodbo ločeno. To bi potem eh, odgovarjalo tudi potrebam na trgu, ali nam lahko poveste, kako se sestavi tak seznam, ali se lahko tudi izboljša tako, da lahko potem ustreza potrebam na trgu. Hvala lepa. Dank u wel, voorzitter. Gospa Hazekamp. Hvala, predsednik. S komisarjem bi spregovorila o neki drugi krizi, ki jo je povzročilo tudi kmetijstvo. Gre za uh, krizo, ki se nanaša na podnebje, na sladko vodo, na biotsko raznovrstnost. Naj vam podam primer. Nizozemska ne izpolnjuje vseh eh, zahtev. Če omenimo direktivo o vodah, in eh, direktivo v zraku, ko gre za živinorejo. Kako je presežno eh, proizvodnjo, kako je s cilji, ki jih ne dosegamo, ali se komisija strinja, da če se bo proizvodnja živalskih proizvodov nadaljevala, potem eh, bo prihodnost biotske raznovrstnosti v evropskem kmetijstvu bolj eh, črna, kakor kakršnakoli drugačna. Eh, mogoče bi morali eh, zbrisati oziroma ukiniti tudi subvencije za kmetijstvo. Ja- Gospod Takela, hvala za izčrpen pregled, hvala za vse ukrepe, ki ste jih sprejeli. Tržna situacija na področju mlekarstva in proizvodnje svinjine je resna in tudi izgledi so slabi. Mogoče bi situacijo lahko spremenili, če bi plečevali više cene lokalnim proizvajalcem eh, v letu 2016. Ta unaprejšnja plačila bi morda bila eh, mogoča, Finska je to možnost izkoristila lani in upam, da eh, bi to šlo tudi eh, danes. Ta predplačila pa pomenijo, da je treba spremeniti tudi sistem informacijske tehnologije. Lani smo nekoliko zamujali, zato je lahko le malo kmetov izkoristilo to možnost. Komisija je upravila študijo o vnaprejšnjih plačilih gospod Hogan. Um, Ali ste pripravljeni na to? Gospod Rope, hvala lepa, da ste obiskali Litvo, da ste se sestali z litovskimi kmeti, da ste z njimi razpravljali o njihovih težavah na lokalni ravni. Danes je največji problem naslednji. Na področju proizvodnje mleka nismo konkurenčni zaradi nizkih cen in nizkih plačil. Zato imamo presežek mleka. Ta sektor umira. Zato bi vas vprašal, kdaj lahko lidovski kmetje pričakujejo višja plačila. Kajti razlika med plačili v baltskih državah in pa v drugih državah je precejšnja. In litovski kmetje so izgubili možnost, da bi bili konkurenčni. Gospod Linz, eh, hvala za besedo. Vrnil se bom na mlečno politiko. Menim, da radikalen pristop ni najboljši torej že kolega Hoisling je to povedal prej, ne želimo nekega eh, povratka um, k mlečnim kvotam, ampak potrebujemo pa ukrete oziroma instrumente in konkretne korake, ki bodo morda uh, nekoliko boleči, ampak. Uh, Moramo končati to mlečno krizo. Zato imam dve konkretni vprašanji. Pozdravljam poenostavitev pozdravlja možnost, da imamo um, pomoč državam članicam, ampak menim, da 6 do 12 mesecev ne zadošča, to obdobje bi morali podaljšati. Imamo krizo v kmetijstvu in zato vas sprašujem, ali ni čas, da tudi na področju splošnega uh, pravila de minimis to državno pomoč uh, podvojimo da rešimo eksistencialno krizo kmetijstva. Gospod Kalinovski, hvala lepa, gospod komisar. Mislim, da je opustitev mlečnih kvot v povezavi z ruskim embargom tisto, kar je privedlo do tako hude krize v tej branži. Največ za to plačujejo seveda kmetje. Tako da imam vprašanje za vas, gospod komisar. Ali se strinjate z skrbmi pridelovalcev sladkorne pese v naši državi, na Poljskem, kajti po odpravi kvot bo proizvodna prešla iz enih držav v druge. Ne glede na konkurenčnost, ampak odvisno pač od tega, da kapital pač ni nadnacionalni. In to je zopet problem, velik problem, za katerega bodo plačevali kmeti v posameznih državah. Naslednje vprašanje, ali se vam ne zdi, da je to stalno odmikanje se od regulacije trga, od eh, kvot in odpiranje eh, trga za uvoz iz celotnega sveta, ali se vam ne zdi, da je to v neskladju z evropskim modelom kmetijstva, na katerega smo tako zelo ponosni in eh, tudi glede na to, da želimo zagotoviti pošten dohodek za kmete.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 Microfon zagovornika, prosimo. A fost întârziate cele din pilonul 1 din cauza problemelor de depunere a dosarului. Plăcile za Romunijo v okviru prvega stebra so bila odložena zaradi težav z informacijsko tehnologijo. Trenutno imamo 200 tisoč zahtevkov, ki kmetom niso bili plačani in to povzroča izkrivljanja zamude v kmetijstvu v Romuniji. Zanima me, ali so romunske oglas, oblasti priglasile to situacijo Evropski komisiji, ali so zaprosile za pomoč, ali Evropska komisija ima neko urodje, da pomaga v taki situaciji. Glede teh plačil, 500 eh, tisoč ste jih omenili, 500 eh, tisoč milijonov, zakaj eh, se to ni bolje izkoristilo? Gospod Flanagan. No, bodimo realistični. Januarja 2015 ste rekli, da v mlečnem sektorju ni nobene krize, čeprav so vsi govorili ravno nasprotno. Potem ste začeli razmišljati o tem, da morda pa imamo krizo v mlekarstvu marca leto. Zdaj pa pravite, da moramo biti pozitivni, kajti eh, izvoz eh, različnih mes, mlečnih proizvodov se povečuje. Kakšna korist je od tega, če ljudje, ki nekaj proizvajajo, ničesar tega ne dobijo, izgubljajo svoj denar? potem želite biti pozitivni in rešiti eh, to težavo, potem eh, ljudem ponujate eh, ugodna posojila, da rešijo težavo. Ampak to je noro. Vprašanje imam glede poenostavitve. To bo strukturiran <laughs> dialog. Zakaj ne bi poenostavili najprej razvoja podeželja? Kaj ti? Tam imamo višjo stopnjo napake. Potem pa še vprašanje glede Brexita. Kakšna eh, analiza je bila upravljena glede učinka, eh, ki ga lahko ima Brexit? In glede nacionalnih vprašanj pa je takole, jaz sem tukaj za Irsko, tako kot ste vi za Britanijo. Hvala. Gospod komisar, dejali ste, da ste uporabili pravni okvir in da so vsi inštrumenti uporabljeni. Na voljo imamo 420 milijonov, to ste menili. No, ampak, eh, če zdaj razmišljamo o teh eh, povezanih eh, plačilih, ki se plačujejo, potem me nič ne, ne čudi, da recimo države kot so Poljska, Finska niso uh, eh, izplačali teh 420 milijonov, to so vezana plačila. No, uh, pri pogajanjih pa ne gre samo za Merkosur pa TTIP, temveč potrebujemo tudi ustrezen dogovor z Rusijo in Ukrajino, tudi uh, z njimi ali tudi z njimi pogajo, poteka pogajanja. kaj pa pravite eh, k predlogu nemške eh, ministrice za kmetijstvo, da bi eh, uvedli obvezno mejitev količin ali imate to v načrtu? Mislim, da to tudi ne bo izvedljivo, kaj ti? Že zdaj teh možnosti ne zgoriščemo dovolj. Gospod Delaje, Hvala lepa, pa pripom, gospod komisar. Čudite se, da osem držav še ni porabilo sredstev, ki so na voljo. Mislim, da treba najti odgovor na to. Ali se vam ne zdi, da so kriteriji za uporabo teh sredstev nezanimivi ali celo odvračilni za teh osem držav članic? Naslednja zadeva glede sektorja mleka. Tu se sprašujem, ali je res potrebno povezovati dostop do intervencijskih eh, odkupov za regulacijo količin. Eh, Strenjam se tudi s kolegom Dontanom glede konkurenčnostega prava, ki se ga prilagaja kmetijskemu sektorju. In še zadnja informacija, gospod komisar, kot eh, je dejala kolegica de Croissy. Evropske regije, še posebej ta, iz katere prihaja sama, so se soočile z velikimi eh, težavami, tudi zaradi mm, mrazu in, mraza in eh, snega. Eh, tu predvsem imam v mislih vinogradništvo in tu je nujna pomoč. Gospod Kožmjuk, gospod komisar, v svoje čase ste izpostavljali to, da si komisija predvideva za odprtje ameriškega trga za evropske jabolka in hruške. To je še posebej pomembno glede na ruski embargo, ki seveda zelo škoduje možnostim izvoza za evropsko kmetijstvo. Torej ta pogajanja zdaj potekajo naprej, so zgolj v zamudi ali je bil projekt eh, zavržen. Drugo vprašanje. Ali ste morda že ocenili kmetijski proračun ki do konca leta ne bo porabljen. Ali obstajajo kakšne ocene teh sredstev, ker je po mojem mnenju brez eh, krizne rezerve bi lahko to uporabili za to, da se rešuje težavne razmere na številnih kmetijskih trgih, o katerih so govorili kolegi in kolegice. Torres Martinez. Ven esta viñeta. Es de un ilustrador gallego, Galicia es una de las principales zonas de Europa de producción láctea. En Galicia, los ganaderos son los que menos cobran por litro de leche. De... Tule je ilustracija iz Galicije. Galicija eh, proizvaja veliko mlečnih proizvodov in v Galiciji krave umirajo od lakote, ker nimajo, kmetje nimajo denarja, da bi jim zagotovili krmo in treba bo bilo plačeva, bo plačevati kazni za uh, zanemarjanje živali. Torej, če zanemarjamo živali, je to kaznivo dejanje. Kaj pa, če zanemarimo kmete, kaj pa potem? V zadnjih letih je pri nas izginilo več kot 500 kmetij, naše podeželje uh, počasi izumira. Ne najdemo rešitve. Razlog pa je ta, da ne moremo podpirati naših proizvajalcev, naših kmetov s praznimi besedami. Verige supermarketov imajo svojo politiko, eh, glede eh, politike z drugimi državami gre dosti krat za ogromno skrivnosti. Ampak pri nas je tako, da naše kmetje proizvajajo na lokalni ravni in treba jih je zagovarjati, braniti. Komisar, danes imam na voljo samo eno minuto, vi pa imate politično odgovornost, da s svojimi dejanji, ne samo z besedami, pokažete, da ne boste dovolili, da naše kmetijstvo umre. Gospod Melo. Obrigado, Sr. Presidente. Leite, suínos, embargo, distorção de regras do mercado, enfim, a vida do Comissário não é fácil, mas os agricultores, obviamente, que desejam respostas. E no tempo que eu. Eh, Kmeti hočejo odgovore in glede na to, koliko časa je na voljo, lahko povem, da zlasti na področju mlekarstva so. Vel... Ne, smem, ne smem govoriti? Ne, nisem jaz na vrsti? No, če smem. V nekatere regije so zelo odvisne od mleka. Opravičujem se, mislil sem, da ste meni govorili, da nisem na vrsti. Če nadaljujem, nekatere regije so močno odvisne od mlekarstva. Zato bi vas rad vprašal eno. Nujno je podpreti kmete z možnostmi za zadolževanje. Zato me zanima, kdaj boste določili zneske de minimis. Pa še eno vprašanje. Razvoj podeželja. Zanima me, kaj se dogaja na področju razvoja podeželja. To vprašanje skupnostne politike ali ne. Zanima me še ena stvar, komisar. Kaj je naredila portugalska vlada za to, da bi bile zaveze vsaj enake, kot so bile prej. Gospod Kaputo, hvala lepa. Hvala predsednik, hvala komisar Hogan za vašo pripravljenost, da pridete v naš odbor. Oglašam se ob koncu te razprave, zato je logično, da je večina vprašanj že bila postavljenih in ne bi se vračala na vprašanja, ki so že bila postavljena. Bi pa rad izrazil zaskrbljenost glede trgovinskih sporazumov, o katerih tečejo pogajanja. Vse prepogosto govorimo samo o TTIP-u, obenem pa pozabljamo na druge pogodbe oziroma sporazume, kot je recimo Mercosur. Gre za sporazum, ki bo za kmetijstvo zelo, zelo pomemben. 50 odstotkov voza iz držav Berkosurja predstavljajo kmetijski izdelki in govorimo o zneskih približno 20 milijard. Prav tako bi rad spomnil na ocenko učinka, ki je menda bila narejena in zanima me, kakšen je odnos komisije v luči velikega vpliva na kmetijstvo skupnosti, ki se nakazuje? Ja, dank, Hvala lepa, predsednik, spoštovani komisar. Zdaj pa popolnoma drugačna tematika. Gost. Lani smo imeli strategijo za gost, tudi Evropski parlament je sprejel robustno stališče, treba je uh, učin, zagotoviti učinkovito rabo virov. Potem gre tukaj tudi za kaskadno uh, uporabo virov, ki jih imamo na voljo. No, postavljam pa vprašanje, kakšno je vaše mnenje o, uh, o stališču parlamenta, kako je z izvajanjem te strategije za gozdove strani komisije. In poleg tega zanima me, v kolikšni meri upoštevate stališča parlamenta, ta so bila precej podprta, tudi z vidika uh, učinkovitosti uh, rabe virov. Recimo, ko gre za uh, merila glede biomase za prihodnje. Tukaj me zanima vaše mnenje. Nakratko pa bi Eh, opozorila tudi na ogromne škode eh, povzročene v gozdovih v Avstriji, v Sloveniji, na Hrvaškem, deloma tudi na Mačarskem. Tukaj gre za naravno katastrofo in eh, želela sem vas še enkrat spomniti na to, da to nekje ohranite v glavi. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. In Ergänzung meiner Kollegen zwei, zwei Nachfragen. Erstes Bürokratieab. No, naj še sam dopolnim par stvari. Najprej zmanjševanje birokracije. Komisar, govorite o tem, ampak nekako na poti do kmeta se par stvari tudi izgubi. Govorili ste o tem, da bomo uredili tiste manjše napake. V Nemčiji včasih govorimo o vrednostih, kot so tri, trije centi, eh, tako da bi včasih lahko imeli neke vrste nabiralnik, da bi kmetje to kar direktno eh, v ta nabiralnik plačevali, kateri eh, so zneski majhni. Tukaj gre za. Prej ste omenili tudi prostovoljno zmanjševanje količin pa eh, tudi zalog. Eh, zanima me, če bo tak pristop zadoščal. Če pan posel Agnius zglašal. Gospod Agnius, ste želeli besedo? Ne? Dobro, hvala lepa. Potem pa smo s tem izčrpali seznam govornikov, poslank in poslancev. Gospod komisar, Rad bi poprašal tudi po podnebnih spremembah in eh, bremenu, ki ga to lahko predstavlja za kmetijstvo, kajti tu nekako se stvari pomikajo nekako nazaj in to lahko pomeni dodatne stroške. Kar veliko vprašanje je bilo, 27 oseb je imela vprašanja, izvolite odgovoriti. Uh, Hvala. Predsednik, ja, veliko vprašanje je bilo. Hvala lepa vsem za postavljeno vprašanje. Kar nekaj vas je omenilo geografske označbe, gospod Franz, zlasti vi, pa tudi drugi. To je zelo pomembno vprašanje za katerikoli prostotrgovinski sporazum. ZDA e imajo drugačen sistem kot Evropska unija, ko gre za zaščito geografskih proizvodov ali območij. Do nedavnega so imeli precejšnje težave in to tudi priznavajo. No, ampak kot pogalec sem vsekakor skuša zagotoviti, da ZDA razumejo pomen geografskih označb za Evropsko unijo. Želi razumejo, da ne more biti dogovora uh, eh, o tej tipu, če ne bomo imeli dobrega dogovora o geografskih iz, označbah. Tako da želim zagotoviti vam, eh, Španiji, Italiji, Nemčiji, vsem tistim, ki imajo uh, eh, razdeljen sistem geografskih označb. Torej vsem želim zagotoviti, da je to v središču pozornosti. Če ZDA e ne bodo eh, zadovoljile naših eh, zahtev glede geografske označ, potem dogovora ne more biti. V zvezi eh, s koncentracijo zemlišč gospa Henbuš je to omenila. Komisija zbira statistične podatke o ceni zemljišč na hektar in to nam omogoča primerjave med državami in regijami ne zbiramo pa podatkov o posamičnih transakcijah oziroma prodajah, recimo kakšna je velikost eh, identitete prodajalca, eh, kupca in tega ne predvidevamo za prihodnje. To je zadeva, ki jo morajo urediti države članice. Mnogi govorite o subsidijarnosti in gotovo so države članice in regije sposobne zbirati statistične podatke o teh transakcijah. Eurostat eh, ravno tako objavlja podatke o cenah zemljišč to objavlja od leta 2009. Če želijo testirati skupno metodologijo za zbiranje takih statističnih podatkov, potem nijam nič proti. E, pravzaprav mislim, da Eurostat namerava objaviti nekaj podatkov konec leta in e, mislim, da naj bi zajeli zadnjih pet let ampak eh, to bodo verjetno bolj splošne informacije v zvezi s trendi, ne pa toliko v zvezi z identiteto kupca in prodajalca. Glede tega, kar je povedal gospod Santos eh, o medu, pa tudi gospod Poze, različne uredbe so zajete in tudi eh, portugalska vlada Eh, se tega zaveda in tukaj se vse neha. Če proizvajalci na eni strani proizvajajo več mleka po nižji ceni, potem jih ne moremo ustaviti. Sam nisem uh, uvedel uh, opuščanja kvot. To so uvedli zakonodajalci že pred desetletjem in uh, šlo je za to, da je bila prevelika dobava. Nismo mogli predvideti, da bomo imeli presežne zmogljivosti na večjih delih sveta. Eh, hkrati smo tudi opuščali kvote. No, delam vse, kar je v moji moči, da obvladam situacijo. Seveda tukaj obstaja priložnost v zvezi s členom 222, eh, da se podvoji eh, državna pomoč, nekateri ste to omenili. Recimo zgornjimi mejami za de minimis. Uh, to bi lahko podvojili in to bi verjetno pomagalo reševati uh, kakšne vprašanja. Ampak vse skupaj mora, mora sprožiti uh, proizvajalec. Uh, gre za zadevo, za katero so odgovorne organizacije, kmeto in pa uh, kmetje sami. Oni so tisti, ki si morajo zagotoviti čim več pomoči, ki je na voljo. Tudi, če gre za podvojitev pomoči državne pomoči. Mislim, da ste tudi mi omenili geografske označbe. To se je nanašalo tudi na, za, na kanadski uh, eh, sporozum CETA, verjetno. Uh, eh, Sreda je treba vsakeč znova pogledati posamično situacijo. Potem gospa Hazarkam, ste omenila uh, vodo, podnebje, biotsko raznovrstnost. Uh, Gospod Vela je za to odgovoren, pogovarjava se o različnih vprašanjih v povezavi z vodo oziroma trajnostno intenzifikacijo kmetijstva in pričakujem pozitivne rezultate, ki bodo progresivni in to v bližnji prihodnosti, ker nekaj predlogov je v zvezi s habitati, v zvezi z gornjimi mejami nacionalnih eh, emisij. To so vse zanimiva vprašanja. Želim vas zagotoviti, da ah, smo ustrezno naravnani eh, v smislu trajnostnosti v kmetijstvu. Gospod Tantan je omenjal vprašanja konkurenčnosti. To je vedno zelo težko vprašanje. Sami veste, da eh, smo lani decembra eh, s komisarjem Festegarjem pripravili smernice. No, mislim, da smo nekaj doslednosti zagotovili. S temi smernicami skušamo zagotoviti eh, sistematičen pregled odločitev eh, nacionalnih organov za konkurenčnost. Ko je komisija dobila poročilo eh, leta 2012, smo ugotovili, da je kar nekaj razlik v praksi, kako delujejo nacionalni organi razlike so nana, se, se nanašale na prakse proizvajalcev, pa tudi na druge prakse. In uh, ugotovitev je bila ta, da večino stvari lahko uh, razložimo uh, z različnimi danostmi. Sam lahko rečem, da odlično sodelujem uh, s komisarjem za konkurenčnost tudi v okviru uh, člena 222 in njegove uporabe to gotovo ni preprosto. Pričakujem določena odstopanja na področju eh, konkurenčnosti. Eh, komisar za konkurenčnost mi je v precejšno pomoč, take izkušnje imam. Potem eh, glede finske, pa še drugi ste to omenili. Torej, govorili ste, kakšna je možnost, da bi ta vnaprejšnja plačila eh, bila spet do 70 odstotkov. No, to še preučujemo. Nekatere države članice so se odločile eh, za tak pristop, da so si pridobili nekaj časa. Mogoče do konca eh, junija lahko pridemo do neke upremljive odločitve. To bo pomembno za Finsko. Sam sem podaljšal čas za prijave, za te scheme, ki jih imamo na voljo, ampak. Eh, spet je od držav članic in regije odvisno, ali jih bodo uporabili ali ne. Nekateri so rekli, da niso imeli dovolj časa eh, do 15. maja in spet eh, smo potem rok podaljšali do 15. junija, ampak to je izjemno. Potem še v zvezi z Romunijo, Francijo, pa nekaterimi deli Združenega kraljestva. V zvezi s temi eh, deli eh, izplačujemo eh, določene plačile še za konec leta 2015 zaradi težav z informacijsko tehnologijo. To bomo skromno preučili v naslednjih dneh, da bi ugotovili, kako lahko pomagamo Romuniji, da bo lahko nadaljevala brez kazni. Sankcije vedno temeljijo na neki logični podlagi No, če bi bila sredstva kakorkoli ogrožena, bi potem sam predlagal uh, pregled nadzora. No, vsekakor uh, spremljamo situacijo. Spraševali ste tudi vseh tistih, ki denarja ne porabijo, uh, denarja, ki so ga dobili lani septembra. Osem držav članic je bilo izpostavljenih. Mislim, da imate pravico izvedeti, za koga gre. Države članice, ki niso porabile denarja, so Grčija, Francija, Cipr, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Romunija, Finska. Do konec junija imajo čas, da porabijo denar. Torej, hitro na kolo. Potem pa so tukaj še nekatere države, ki imajo še na voljo sredstva, ki jih še niso potrošile. Pravzaprav sem presenečen, da denar ni bil uporabljen. Tako tudi moja situacija ni nič lažja. Zagotovim denar, države članice pa ga ne izkoristijo. Glede, glede škode zaradi mraza, bodi si na gozdovih, trtah ali drugot, kot je bilo to na Hrvaškem. Ravno prejšnji teden sem dobil dokumentacijo v zvezi s tem vprašanjem. Moji uradniki to preučujejo tako, eh, da bomo čim prej eh, skušali stvari urediti, mogoče v okviru programa za razvoj podeželja. Gre za Avstrijo, Hrvaško, Južno Francijo, Slovenijo in druge države. ne morem odgovoriti na vprašanje, če sem dokumentacijo prijel šele v zadnjih dneh, ampak se zavedam uh, tega vprašanja. Gospod Kuzmjuk, vam pa čestitam, da ste bili izvoljeni za podpredsednika. Hruške in jabolko, to so zelo uh, pomembni proizvodi za Poljsko. Uh, organi v Združenem kraljestvu uh, s, oziroma v ZDA. Uh, se dogovarjajo o umiku prepovedi, ampak eh, mislim, da bo vse skupaj prišlo na vrsto še leta 2017. Potem pa so tukaj še eh, trgi na japonskem eh, za jabolka iz Polske. Vi ste največji, največji prozajalec jabolk v Evropski uniji. Številni ste omenili rezervo za, primero, eh, za primer krize. Ja, trenutno imamo krizo pri določenih proizvodih in eh, treba se ustrezno finančno odzvati. To moramo še preučiti. Potem ste številni omenjali prehransko verigo. Gospa Martinez eh, jo je omenila v kontekstu Španije. Ja, v Galiciji imamo težave imamo uh, prostovoljno vezano podporo na kavo za proizvajalce mleka. Mislim, da je to 300 evrov na kavo, to se izplačuje. Tudi druge države članice bi se že želele takega uh, odziva. Seveda se zavedamo vprašanj uh, povezanim uh, z blagostanjem živali, ampak seveda tukaj so tudi vprašanja proračuna, tega se vse zavedamo. regijam in območjem zagotavljamo nekaj prožnosti, da se odzove na krizo. Ampak strinjam se, da moramo biti boljši na področju razvoja podeželja, tako da lahko denar preusmerjamo z enega področja na drugega. Sistem je prepočasen. V preteklosti smo porabili po šest mesecev, da smo spremenili program, da smo spremenili programe. Uh, sam sem to skrajšal na osem tednov. Tiste regije, ki želijo spremeniti program za razvoj eh, podeželja zaradi določene situacije, se potem lahko tudi naši organi na komisiji hitreje odzovejo. Eh, glede tega, kar je povedal gospod Melo, olešave za dolgove, eh, lahko uporabljamo nekatere ukrepe za ciljno smerno pomoč, lahko uporabljamo uh, zgornje meje de minimis lahko uporabljamo eh, državno pomoč, ampak eh, ne moramo pa ugibati, kakšne eh, finančne ureditve ima posamičen kmet. Gospod Kaputo, trgovina s kmetijskimi izdelki je zelo pomembna vpliv prostotrgovinskih sporazumov na posameznike je tudi pomemben. Do konca septembra bom dokočal študijo, tako da boste videli točno, kakšen manevrski prostor imamo na voljo za, za prihodnost. In omenili ste mm, Merkosur, pomembno je, da se vaš eh, minister za trgovino in eh, kmetijstvo pogovarjata in enako velja tudi za mnoge druge države članice. Gre za koordinacijo med ministri, včasih je ta težka zlasti glede specifičnih vprašanj, ampak mislim, da eh, kmetijstvo in trgovina v Italiji sta primer tega. Na področju gozdarska spodbujamo biomaso, eh, da se zmanjša uporaba fosilnih goriv, spodbujamo biogospodarstvo, bioenergijo, izvajamo eh, strategijo za gozdove in to postopoma, izvajamo programe, tako da upoštevamo strategijo za gozdove. Gospod Rope, zavedam se, mlekarstvo in kmeti so v težavah, v vseh državah članicah. Tega se zavedam že od začetka svojega mandata, tako da moramo najti nek način, moramo najti urodja, ki jih že imamo na voljo, da se odzovemo. Tudi Litva je pod resnim pritiskom, s tem se strinjam. Srečal sem se z vašim premijejem, pa vašimi kmeti in eh, povedal sem že, da smo uvedli 23 ukrepov, nismo zagotovili ustreznega povišanja cen. Upali smo, da bomo stabilizirali trg in eh, upam lahko le, da eh, se situacija v prihodnje izboljša. Gospod Flanagan, če se spomnite, Uh, eh, zavedli smo se, kakšno je stanje glede krize. Ničesar nisem omenil glede vaše soproge. 5 milijonov ton uh, dodatne proizvodnje mleka. Nisem omenil nobenih razlogov, zakaj ste bili tukaj ali ne. Pet milijonov ton mleka več je bilo proizvedenih v Evropski uniji v primerjavi z enim letom nazaj. Gre za globalno presežno ponudbo mleka. In zato sem vam ponudil tudi m, mm, neke vrste blazino, da, da uh, ublažimo učinek. Eno leto sem vam dal na, na, eh, na voljo, da eh, prerasporedite sredstva, ampak nisem minister za kmetijstvo na Irskem. Um, strinjam pa se, potrebujemo ustrezno uh, prožnost. Ne bom se lotil Brexita, upam, da to razumete s gospodom uh, Agnewom smo se pred kratkim, sva se pred kratkim pogovarjala o Walesu in to se lahko tudi preberete. Potem ste omenili tudi trgovino z Rusijo in Ukrajino in to je zelo pomembno, ampak potrebujemo dve strani za trgovinske sporazume. Kmetje eh, so trenutno tisti, ki trpijo zaradi odločitev sprejetih na področju kmetijske politike. Vaši ministri oziroma ministerski predsedniki so sprejeli odločitve v zvezi z Rusijo in Ukrajino. Seveda eh, razumemo, zakaj je bilo to storjeno, ampak na koncu so se ruske oblasti odločile za embargo na kmetijske odelke, eh, izdelke in eh, tu je bila njihova odločitev. Skušali smo normalizirati odnose z gospodom Putinom, ampak on se ne odziva. Za tango sta pač potrebna dva. govorimo o denarju v SKP. Nemška vlada je govorila o desetih odstotkih programa za financiranje krize eh, beguncev. In eh, dejstvo je, da imamo trenutno določene pritiske in da je treba eh, prioritetno razvrstiti politike. Obnova generacij. Tukaj je treba postoriti več treba je pomagati mladim kmetom. Ampak dokler so tiste starejše uh, generacije še finančno varne, bomo težko mobilizirali mlajše. Glede uh, spremembe, uh, podnebnih sprememb pa je takole. Če vam je to všeč ali ne, podnebne spremembe, spremembe bodo sestavni del uh, eh, politiko prihodnje. Eh, na podlagi sporozuma v Parizu bo tudi kmetijstvo moralo odigrati svojo vlogo. Komisar Kaneta je bil na zasedanju sveta za kmetijstvo in izpostavljeno je bilo, da bo moralo tudi kmetijstvo poskrbeti za zmanjševanje emisij. Gre za trajnostnost v kmetijstvu in to ostaja prednostna naloga. Trajnostno kmetijstvo, politike na področju podnebnih sprememb, vse to ostane v spredju komisije tudi za prihodnje. Gospod Šajer Pirik omenili ste subsidijarnost, eh, krizo rezerv. O tem morate razmisliti tudi sami, eh, kako bo s to krizno rezervo. Gospod Garcia, krožijo govorice glede razvoj podeželja, ampak zaenkrat so to samo govorice. Eh, program za razvoj podeželja ostaja sestavni del gospodarstva, kmetijstva, In eh, potrebujemo prožnost v zvezi s programom za razvoj eh, podeželja. Potrebujemo poenostavitev, tudi gospa Kretu govori o poenostavitvah. Vse to bomo izvedli do konca leta. Želimo vzpostaviti tudi mamaogri, torej za opazovalnico eh, za mleko, pa tudi eh, opazovalnico za svinino. To je zelo pomembno, da damo eh, signale na trg. Slišim tudi, kaj govorite o sektorju sadja in zelenjave. Sprašujete, ali se bomo odločiti, odločili za uh, interventne cene tudi za sadje in zelenjavo o tem je teže govoriti, govoriti kajti 75 odstotkov proizvajalcev sadja in zelenjave je našlo že eh, nove trge. Zmanjšali so se obsegi. Najdeni pa so bili tudi novi trgi. Kar zadeva bet, nisem strokovnjak. borders in order to assist it. So, again, this is a matter for DG Sante. Lahko pa povem, da bi me zelo veselilo, če bi dobil upisni oblik in bi to posredoval eh, mojemu kolegu iz GD za zdravje. Eh, sicer pa, kot veste, sem obiskal tudi kmetije, poznam vprašanja ki ste jih omenjali, imeli smo konstruktivne sestanke. Vprašanja, ki so jih postavljali kmetje na Severnem Irskem, so bila zelo konstruktivna in kar nekaj sem jih že dobil podrobneje v pisni obliki. Kar zadeva srednjeročni pregled. Rekel sem, da se moram še odločiti, ali bomo imeli nek umestni pregled ali ne. Imamo izbiro. Lahko se odločimo za manjše prilagoditve, popravke naše politike, lahko pa se odločimo za obsežnejši pregled. To se bom še odločil eh, in dal ustrezen predlog. V naslednjih nekaj tednih moramo resno razmisliti o tem, kako bomo v prihodnje ravnali. Gospod predsednik, upam, da nisem koga izpustil. Potrudil sem se, da bi pokril vse. Če sem koga izpustil, mu bom odgovoril še naknadno. Hvala lepa, da ste postavili tako raznovrstna vprašanja. In čeprav seveda nismo mogli v celoti pogledati programa dela za leto 2017, sem prepričan, da smo odgovorili na mnogo vprašanja. Panje, panje komisažu, o... Gospod komisar, Hvala lepa. Ja, čisto na kratko, gospod Flanagan. The commissioner uh, commented on my... Komisar je govoril o moji prisotnosti. Mar si komu ni všeč to, kar govorim, ampak mislim, da nihče drug ne more reči, da nisem vedno tu. Vaše pripombe o moji prisotnosti so povezane s časom, ko je bila moja žena zelo bolna. In vem, da ste to vedeli, pa ste to danes vseeno zlorabili. In to je obžalovanja vredno. In moram reči, da sem uh, ogrožen. Moram reči, da ste mi bili do zdaj všeč, zdaj pa moram reči, da to preseglo vse meje. To je grozno in obsojanja vredno. Gospod Flanagan, nič nisem vedel o bolezni vaše žene. Ne, ne vem, ne berem irskih časopisov in tudi ne verjamem vsega. Sploh jih ne berem. Lahko vam rečem samo to, da če ste občutljivi na to, da niste bili tu, ko sem omenil nekatere stvari, to nima nobene zveze z vašim osebnim življenjem in za boleznjo vaše žene. In to nikako ni bil moj namen. E, Hvala lepa. Mislim, da je bilo zelo dobro, če se tu ne lotevamo nacionalnih zgodb. Dobro, dame in gospode, gospod komisar, to je bil zelo resen partnerski dialog. Hvala lepa za to, to je bil dober pregled eh, in tako smo se zadevo tudi predstavljali. No, vedno seveda, kdo še kaj za dodati, ampak pomembno je, da je to partnerski dialog. Treba je tudi vedeti, da so na najvišji ravni pa ne odločitve embargo TTIP, eh, volitve v ZDA, volitve v Nemčiji, v Franciji in politika celo nadravnjo komisarja ima vpliv na to, kar se dogaja v kmetijstvu. No in skrbi nas, da lahko kmetijstvo tudi nadalje utrpi zaradi mednarodnih pogajanj. mislim, da je, če bo šlo tako naprej, prišlo do liberalizacije SKP. Če se bodo države članice na ta način zauzemale za SKP, se mora zauzemati tudi zato, da se ne poslabšuje konkurenčnost. Dejstvo je, da komisija bdi nad tem in to mislim, da je zelo pomembno vprašanje. po zadnjem obisku v Španiji vidimo, da je horizontalna integracija verig dobav pomembna. In tu so tudi cene, ki se plačujejo kmetom, bistveno više. Dejstvo pa je, da zaradi neučinkovitosti teh eh, organizacij, kmetijskih organizacij, še vedno prihaja do škode za kmete. No, potem so tu še sporazumi, o katerih eh, vse čas teče beseda. To je izjedno, izredno mm, težaven trenutek, če ne bomo sprejeli nekih inštrumentov, nekih spodbud. v primeru mleka je to ključnega pomena, ker ti kmetje imajo kredite in eh, pri tem dvigujejo proizvodnjo, da bi na ta način izboljšali učinkovitost. Tu smo govorili tudi o živilskih dobavnih verigah in eh, po skoraj dveh urah velja zahvala. hvala komisarju, tudi predstavnikom komisije eh, in eh, vsem članom odbora za sodelovanje. Minuta, tehnična minuta odmora, eh, da se poslovimo od komisarja, potem pa gremo naprej. Hvala lepa.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 Proszę Państwa, bardzo proszę, przechodzimy do punktu szóstego. Tako prehajamo na točko 6, investicije v zaposlovanje in rast, maksimizacija prispevka evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Pristojni odbor, odbor za regionalne zadeve. Naša poročevalka oziroma pripravljalka mnenja gospa Dančila. Gre za zelo pomembno tematiko in uh, hoteli smo se pobliže seznaniti s to tematiko. Zdaj pa prosimo najprej predstavnike komisije, potem pa gospodan Sila, da poda svoje stališče. to je tudi Filip Magnes, francoskega ministrstva za kmetijstvo, to je njegovo zadnje zasedanje tu. A ga ni. Pride kasneje, dobro. No, potem pa se vračamo torej, k točki šest. Predstavnik Evropske komisije, izvolite. čakamo na predstavitelja komisije. Na... Dobro, čakamo torej na predstavnika komisije. Ja? Uh, hvala. Hvala, da ste nas povabili, da lahko podamo svojo predstavitev. Prihajam iz Generalnega direktorata za kmetijstvo in vam bom nekaj več povedala o razvoju podeželja. Če si lahko pogledamo kar prosojnice tu lahko nakratko vidite poročilo po členu 16 in sicer gre za obveznost iz uredbe o skupnih določbah, da prikažemo rezultate pogajanj glede petih skladov in pobude za zaposlovanje mladih, zlasti kar zadeva dosežke. Rada bi se zlasti osredotočila na sklad za razvoj podeželja. Če začnemo z prispevkom, tukaj imamo obdobje 2014-2020 454 milijard. Če dodate še nacionalno sofinanciranje, pridemo na 637 in tu je delež evropskih sredstev 99 milijard to vključuje 4 milijarde prenosa iz prvega stebra in če dodate še nacionalno sofinanciranje in tako imenovano sofinanciranje, dosežemo 161 milijard, torej precejšnje sofinanciranje. Če gremo naprej, številke lahko obrnemo tudi zato, da prikažemo pomen Evropskega sklada eh, za strukturne naložbe. Tukaj vidimo javne naložbe, tudi to je del člena 16 in tu lahko vidimo 14 odstotkov javnih naložb izvira iz sklada ESIF. Na portugalskem, na hrvaškem, Latviji, Litvi, na mačarskem vidimo, da je ta številka zelo visoka nad 60 odstotki in vidimo, da so se ti, eh, ta sredstva zmanjševala za kar 50 odstotkov realno gledano. Če gremo naprej, tudi v sporočilu vidimo to novo programsko obdobje za sklad ESIF. Tu ne gre samo za denar, gre za ustvarjanje pravih pogojev za naložbe. Želimo si prave pogoje za učinkovito in uspešno programsko obdobje to je seznam tistega, kar smo naredili. Recimo imamo vnaprejšnje pogojevanje, imamo tudi specifično vnaprejšnje pogojevanje za razvoj podeželja. V celoti lahko rečemo, da je bilo 75 odstotkov tega izpolnjenega, ponekod je odstotek celo višji. Prav tako smo se še bolj osredotočili na rezultate, na uspešnost, na programe za razvoj podeželja in vidimo, da imamo zdaj cilje, ki so bolje povezani s proračunom. Osredotočamo se tudi na finančne inštrumente. Imamo večji vzvod. Prav tako smo uvedli elemente poenostavitve, kot je recimo e-upravljanje ali spodbujanje poenostavljenih stroškovnih možnosti. Kako bomo to razvili? Imeli bomo konkretno poročilo kasneje letos. So here, this is just to give you a taste of what are some of To je samo pokušina tistega, kar so pričakovani dosežki, o čemer je govora v tem sporočilu. Na levi vidite bolj splošne dosežke ESIF-a in na desni vidite nekoliko bolj uh, splošno za konkreten sklad. Se pravi, raziskave, inovacije, IKT, razvoj uh, eh, MSP-jev. Sklad za razvoj podeželja naj bi pomagal 18,8 milijona ljudem, da dobijo boljši dostop do storitev IKT. Prav tako pričakujemo, da bomo podprli približno 3000 inovativnih projektov, 2,8 kmetov bomo podprli, da dobijo naložbeno podporo za posodobitev. Ta številka vključuje kmete, ki živijo od kmetijstva, ki se samo skrbujejo. 175 tisoč mladih kmetov bo dobilo podporo. Prav tako bo 300 tisoč kmetov sodelovalo v naših schemah kakovosti in tako dalje in tako naprej. Če gremo naprej, 193 milijard evrov bo namenjenih za okolje in podnebne spremembe, in to je daleč najvišji znesek namenjen iz evropskega proračuna. Zlasti na področju kmetijstva pričakujemo, da bomo eh, pokrili precejšen odstotek kmetijskih zemlišč. 15 odstotkov kmetijskih zemlišč v upravljanju, kjer naj bi izboljšali prst, prav tako 7,6 odstotka kmetijskih zemljišč bomo vključili, ki so predmet eh, pogodb po upravljanju za skladiščenje oglika. Predvideli smo 2,7 milijarde skupnih naložb v obnovljive vire energije in 635 tisoč kmetov, ki bodo sodelovali v schemah za obladovanje tveganja. In še zadnji del poročila po 16. členu za poslovanje socialne vključenosti in izobraževanje v okviru programa LIDER pričakujemo 44 tisoč novih delovnih mest. Na ta način bomo ponudili tudi specifično podporo, ki jo zagotavljamo nekmetijskim malim podjetjem v nekmetijskih območjih. Na ta način naj bi dobili 77 tisoč 500 novih delovnih mest skozi diverzifikacijo. S tem naj bi ustvarili oziroma realizirali eh, potencial za ustvarjanje delovnih mest. Še zadnja prosojnica. vsi ti podatki, ki so na voljo v poročilu po 16. členu, daje možnosti tudi za nove platforme na internetu, lahko spremljate, kako napredujemo, kakšni so naši dosežki. Od držav članic želimo slišati, kako napredujejo. Dobili bomo eh, poročila o izvajanju. Potem bomo na koncu naredili tudi skupno poročilo za evropske sklade za strukturne naložbe in to predstavili parlamentu. Prav tako bomo poročali tudi v okviru poročila o uspešnosti SKP. To pa je predvideno za leto 2018. Hvala lepa. Zdaj pa morda lahko damo besedo gospe Dančila za njeno predstavitev. Hvala lepa, hvala komisiji za to predstavitev. Rada bi tudi čestitala našim kolegom za to poročilo na lasno pobudo. Naša dožnost evropskih poslancev je, upam, da me lahko slišite. Torej, še enkrat. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala komisiji, zahvaljujem se tudi kolegom iz odbora regijo, ki so dali pobudo. Mislim, da je naša naloga, da kot evropski poslanci spremljamo izvajanje să monitorizăm implementarea legislației. Če nadaljujem, naša naloga je, da spremljamo, kako se zakonodaja izvaja. Prav tako mislim, da prihaja ta pobuda v pomembnem trenutku. Predstavljamo namreč umestni pregled zakonodajnega svežnja. To je pomembna faza v večletnem finančnem okvirju. Ta faza je bila predvidena čez tri leta, ampak ker traja večletni finančni okvir samo sedem let, moramo to narediti prej. Uredba o skupnih določbah zahteva v 16. členu od komisije, da pripravi poročilo, in pove, kako potekajo pogajanja v zvezi s to tematiko. Komisija je dejansko lani predstavila tako poročilo in vključila tudi informacije o vsaki državi članici. Sama bi se osredotočila na programe razvoja podeželja in sicer v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tu imamo vrsto poenostavitev v primerjavi z prejšnjim okvirjem. Prav tako je vključena vrsta strateških ciljev, tako da regije dobivajo več prožnosti in se lahko samo odločijo, na kaj se želijo sredotočiti. To je nujno, da ocenimo, V kolikšni meri bo ta metoda ustvarila večjo sinergijo med posameznimi inštrumenti za financiranje? Zanimivo je tudi analizirati, v kolikšni meri so države članice uporabile možnost, da nacionalno nacionalne programe financiranja dopolnijo tudi s prožnostjo med obema stebroma SKP. Dodeljena sredstva v okviru sedanjega sklada za razvoj podeželja. Ta sredstva so bila nižja kot v prejšnjem programskem obdobju. Z ukrepi prožnosti pa smo dosegli zvišanje v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Ampak, če si pogledamo eh, informacije iz držav članic, vidimo različne scenarije, odvisno od sposobnosti financiranja in tudi strateških odločitev o prenosu ukrepov med obema stebroma. Zlasti sklad, kmetijski sklad za razvoj podeželja, predstavlja enega od ključnih orodij, da dosežemo cilje Evrope 2020. Čestitela bi rada komisiji in državam članicam za uložen trud pri pogajanjih in tudi za podpis partnerskih sporazumov še ob pravem času. Zdaj pa je na nas, da zagotovimo, da se bodo projekti na terenu financirali čim prej. In mislim, da bi v ta namen države članice ne smele dodajati še dodatnih zahtev, kar bi zadevo samo še naredilo bolj zapleteno. Te dodatne zahteve bi po mojem mnenju naredile proces manj pregleden in povečala bi se nevarnost napak. Veselim se prispevkov kolegov in eh, poskusila jih bom vključiti v omejen prostor, ki ga še imam. To nameravam do konca junija poslati v prevod, eh, tako da se lahko takoj po poletnih počitnicah o tem pogovarjamo s komisijo. Hvala lepa. Tako, zdaj pa odpiram razpravo, gospod Rope. Ačo, pirmeninke, ištegrujemo na okrat plavsim nas, pa kam kam je svrb. Hvala lepa. To vprašanje je zelo pomembno, ne samo danes. To bo ostalo pomembno tudi v prihodnje naj opozorim na razlike med državami članicami in razlike znotraj držav članic. Vemo, da prihaja do množičnih priseljevanj, ljudje se selijo iz revnejših držav, zato ne bi smeli iskati samo načinov za vlaganje ustvarjanja novih delovnih mest, pač pa bi morali ustvarjati delovna mesta, ki bodo dobro plačana. Pa še nekaj. Mislim, da je zelo pomembno zagotoviti, da bodo davčni sistemi ugodni za nekatere regije, lokalni organi pa morajo imeti dovolj spodbud, da bodo lahko ulagali. V primeru Litve so sredstva iz strukturnih naložbenih skladov centralizirana. Ministrstvo za gospodarstvo se okvarja s tem, kar pomeni, da velika mesta prejmejo večji del kolača, medtem ko je podeželje zanemarjeno in tako prihaja do notranjih migracij znotraj eh, naše države. Zato menimo, da bi lokalni in regionalni organi morali dobiti več moči in da bi morali imeti močnejši oziroma širši mandat. Hvala. Torej, cilj teh skladov je spodbujati rast zaposlovanje in eh, konkurenčnost v vseh območjih, je v Franciji to velik neuspeh. Ti skladi ne ustvarjajo nobenih novih delovnih mest in to ugotavljam vedno znova. Poleg tega, da pač se denar meče v veter, to ne rešuje nobenih eh, problemov noben takšen sklad ne more rešiti regionalnih eh, neenakosti, še posebej v osrčju Franciji je razlika med podeželjem in urbanimi regijami vse večja. Prav tako prihaja tudi do tako imene zdravstvene dezertifikacije in eh, priča smo počasni agoniji našega kmetijstva, ki je bila nekdaj gonilna sila kmetijstva, zaposlovanja in eh, rasti. Pravite, da to predvsem služi manj razvitim državam, ampak eh, bojim se, da je del tih sredstev namenjen tudi migrantom. No in zanima me, ali bi bilo možno dobiti tudi pregled stanja na tem področju za obdobje 2007 do 2013. Hvala. Hvala lepa. Gospod Pargaseles. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, estamos hablando de una comunicación. Hvala lepa. Pogovarjamo se o zelo pomembnem sporočilu in to bo ključno. Uporaba teh sredstev, teh strukturnih sredstev bo ključno v prihodnjih nekaj letih. V našem mnenju bi morali povdariti sinergije in mehanizme, s pomočjo katerih bi lahko kombinirali uporabo strukturnih sredstev na podeželju, seveda. Inovacije so bistvenega pomena. Z inovacijami lahko izboljšamo prehranske izdelke, okoljsko vzdržnost in lahko tudi povečamo povezljivost na podeželju. S tem bomo ustvarili tudi delovna mesta. In poleg tega, za dokončanjem skupnega digitalnega trga, bomo dali ljudem na podeželju več moči. Potem je tu še zaposlovanje mladih na podeželju. Tu je treba uporabiti inovacije, mladim pomagati, da ustanavljajo svoje podjetje. Mislim tudi, da je treba poudariti, kako pomembno je, da komisija pomaga ljudem razložiti, katera sredstva so na voljo in kako je mogoče za nje zaprositi in jih uporabiti. In ne nazadnje, javni organi morajo povedati, kako lahko na podeželju uporabljajo sredstva iz teh skladov. Hvala, gospod Puda. Hvala lepa. Hvala predsednik, hvala poročevalki za njeno predstavitev. Ključno je, da imamo v mislih vse, kar prispeva k ustvarjanju večjega števila delovnih mest. V odboru za regionalni razvoj smo se veliko ukvarjali s tem, kako ustvariti nova delovna mesta in kako razvijati lokalne skupnosti na podeželju. Želim pa povdariti, da bomo morda v naših razpravah od zdaj dalje morali uvajati še vidik lokalnih organov. Ni namreč normalno, da mi, Evropski parlament ali komisija, vnaša vrsto pogojevanj, medtem ko potem države članice uvedejo še 20-30 novih. Dal bom primer, žal, iz moje države pri ukrepu 7.2 za osnovno infrastrukturo Evropska uredba ne uvaja nobenih omejitev v zvezi s tem, kdo ima dostop do teh sredstev, ampak v Romuniji so uvedli pogoj, da lahko ta sredstva dostopajo zgolj tiste skupnosti, ki imajo več kot 2000 prebivalcev. S tem so nekatere izključili. Uh, Tega ne smemo tolerirati. Takih ukrepov držav članic ne smemo tolerirati, zato moramo sprejeti ukrepe in onemogočiti državam članicam, da uvajajo dodatne pogoje. Tako s tem smo izčrpali prispevke poslancev. Gospa poročevalka, če lahko vključite v vaše mnenje tudi vprašanje stroškov investicij torej obsega stroškov investicij in pa tudi strukturnih eh, skladov, ki so namenjene podeželju. Je namreč zagotovljena tudi ta ozemljarska kohezivnost, kajti občutek je, da celo generalna direkcija sama, ki je pristojna za regionalno politiko in politiko eh, mest, na nek način v drugem stebru izvaja, izvaja razvojne naloge. In ta drugi stebr ni vedno zgolj razvojni, stebr za razvoj podeželja, saj ima tudi veliko okoljskih komponent in pa tudi inovacijskih komponent v kmetijstvu. Torej, hvala in eh, izvolite, gospod poslanka. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa. Hvala predsednik, hvala vsem kolegom za njihove pripombe. Hvala tudi za izčrpno predstavitev komisije. Vsak od nas lahko prispeva svoje strokovno znanje v to mnenje, seveda skozi svoje lasne regionalne, nacionalne izkušnje, ki smo se jih vsi tekom let nabrali. Poskusila bom vključiti čim večje število vaših predlogov v svoje mnenje, vendar pa glede na omejitve, glede števila znakov, bodo nekatere vaše ideje predstavljene v obliki predlogov sprememb. Naj vam povem, kakšen je koledar. Predstavitev v odboru bo 30. avgusta. Rok za vložitev predlogov sprememb naj bi bila določena za konec novembra. In naj vam povem še, da bomo imeli javno izmenjavo mnenj v odboru regi 15. junija. Tam bomo slišali veliko podrobnosti in veliko informacij glede našega mnenja. Hvala lepa in veselim se vaših prispevkov. Hvala lepa. 30. augusta bo obravnava. Mnenje 2. septembra je rok za amedmaje in spet je osnutka 12.13. oktober. Zdaj pa prihodnja točka, govoril sem že o tem, da vas želim danes obvestiti o tem, da je danes eh, zadnji dan, ko na odboru Komagri sodeluje gospod Filip Manje, opazovalca z Ministrstva za kmetijstvo Republike Francije. ki je bil tu z nami vse od leta 98, sodeloval je tudi z našimi predhodniki, tudi sam nisem imel čast sodelovati z vami vsa ta leta. Zdaj odhajate v zaslužen pokoj. Vsekakor pa se vam želim zahvaliti za vaš nasmeh, za vaše sodelovanje, za vašo podporo in želimo vam vsega dobrega. Obenem pa verjamemo tudi, da se verjetno ne boste popolnoma umaknili iz eh, aktivnosti na področju kmetijstva. Nedvomno boste nekaj našli zase, kaj ti ljudje, ki so povedani s kmetijstvom, ostajajo z njim povezani do konca. Tako da še enkrat hvala lepa in eh, še enkrat vse dobro. Thank you. Please. Je voulais simplement remercier le président. Hvala lepa. Eh, želel sem se zahvaliti gospodu Šekerskemu, kajti ne od leta 98, ampak eh, celo 95 eh, sem prvič dobil možnost in priložnost, da spregovorim tu v odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta. Spomnim se prvega sestanka, ki sem ga spremljal, in na katerem je bil svet popolnoma drugačen, ko gre za SKP. Takrat SKP še ni bila predmet soodločanja, eh, kajti že takrat smo bili šele pri 5,5 eh, odstotkih in komisar bil Franz Fischler. To je že davna zgodovina, danes smo v popolnoma drugem svetu, popolnoma drugačna SKP in morda sem resnično imel srečo, da sem bil priča eh, temu velikemu preskoku Evrope. Hvala lepa vsem za pozornost vse vaše razumevanje in zato, da ste mi omogočili spremljanje vašega dela v imenu francoskega ministrstva za kmetijstvo. Ješče, ješče raz dziękujemy in zahencamy. Hvala lepa še enkrat in samo spodbudim vas lahko, da vse te svoje ugotovitve eh, in izkušnje date na papir, mislim, da bi od tega lahko imeli korist eh, vsi mi in tudi naši nasledniki. Tako da vas eh, že sedaj lahko samo spodbudim in prosim za to. In mislim, da bi to bila izredno zanimiva zadeva, tako za vas, kot za tiste, ki bi to eh, brali. Tako da se, mislim, da vsega lahko strinjamo s tem. Še enkrat hvala lepa, prehajamo pa na točko šest, ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov, gre za spremembo uredbe, poročevalec pa je gospod Martin Heusling, gre za pomembno uredbo, težavno uredbo, eh, uredbo, ki jo potrebujemo, potekajo tristranske pogajanja, ampak mislim, da nam bo verjetno gospod poslanec Heusling najbolje lahko povedal, kje smo in kako stojimo. Že vidim, da se javljate k besedi, vprašanja bodo. Po eno minuto, ker časa ni, tako da izvolite, gospod Hojslik. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Mislim, da tu ne potrebujemo nobene temeljne orientacijske razprave. Mandat je sprejet in seveda skušam uveljaviti interese parlamenta v smeri, ki smo jo skupaj potrdili. Komisar je prej v svojem govoru omenil tudi ekološko pridelavo. Dejstvo je, da potrebujemo pri številnih vprašanjih kompromisne predloge in ti kompromisni predlogi so dejansko kar težavni to seveda zahteva tudi veliko dela strani komisije pri iskanju kompromisnih rešitev in tu pričakujemo, da bodo tudi kompromisi oblikovani tako, da se bodo institucije lahko S katerim jezikom so težave, sprašuje predsednik? Tolmačenje v angliščino bojda ni. Dobro, očitno zdaj je. Kaj, še enkrat ne začnem ali kako? Ne, mislim, da ne. Bistvo je, da je pomembno, da se vse te institucije lahko strinjajo glede ključnih vprašanj, zato potrebujemo seveda razumne kompromisne rešitve strani komisije. Pripričan sem, da bomo na prihajajočih trilogih naredili pomemben korak naprej. Drug problem pa je, tu moramo tudi to povedati, da svet nima novega pogajalskega mandata, kar nekako ne olajša našega dela, če ostajajo stvari nespremenjene, kar zadeva temeljno uredbo, kar zadeva živinorejo in eh, tu smo eh, zelo jasno povedali tudi, ko gre za temeljno uredbo. Namreč, če se svet ne želi o tem pogajati, ker nima mandata, potem je seveda zadeva težavna. No, vendarle upamo na fleksibilnost tudi na strani sveta. In tudi tu menim, da bomo naredili korak naprej. Dejstvo je, da smo pod časovnim pritiskom. Predsedstvo se bliža koncu in eh, pri eni točki pa smo naredili pomemben korak naprej. Gre torej za ključna zahteva Evropskega parlamenta, namreč da ostane tudi nadzor, ko gre za izvajanje uredbe o, o ekološki pridelavi. In tu imamo mandate odbora Envi, ko gre za horizontalno uredbo in tudi naš mandat. Uspelo nam je to, da imamo zdaj skupni mandat delegacije Envi in Agri, in eh, tako da lahko zdaj vodimo ta pogajanja naprej in tudi ključni elementi nadzora ostajajo v uredbi o ekološki predelavi, le pri členu 21 nismo čisto enotni, ampak tudi tu sem prepričan, da nam bo uspelo priti do dogovora. Potem je še vedno odprto sporno vprašanje, vprašanje delegiranih in eh, izvedbenih aktov, kdaj je torej ti stopijo veljavo in še ena podrobnost pri pogajanjih o spričevalih in kontrolah, torej sedmi sklop smo naredili pomemben korak naprej, ti certifikati izprečevala so pomembni vezni člen, ki je pomemben tudi z uvozom. Potrebujemo natančno uredbo, tako da bodo tudi skupine proizvajalcev imele jasne okvirje. Potrebujemo tudi jasna pravila za označevanje, tudi tu smo naredili pomemben korak naprej. No in seveda, tudi to ostaje odprto vprašanje pomembno je, da tudi skupaj z državami članicami stvari razrešimo. Gre torej za zelo kompleksne, za zelo občutljive eh, teme, ki bodo tudi z vidika porazdelitve pristojnosti med parlamentom, komisijo in eh, svetom deležne velike pozornosti. Pri členu 20 se tudi zatika, tam gre za načelo previdnosti, torej za to, da se poskuša preprečiti obremenjevanje ekoloških površin s pesticidi. Parlament, komisija in svet sta se tu dokaj blizu, torej parlament in svet ne želita novih mejnih vrednosti, temveč želimo, da da se prepreči onesnaževanje ekološke pridelave. Eno je pač tisto neizogibno obremenjevanje, drugo pa je eh, tisto, čemu se lahko ognemo ali tisto, kar bi utegnilo predstavljati goljofijo, tako da tu je treba jasno povedati, kakšne so naloge pri delovalcev, proizvajalcev in eh, naloge nadzora, ampak tudi tu sem pripričan, da bomo kmalo lahko tudi to točko odkljukali. Ta teden nas čaka še en trialog v četrtek, In sicer bomo v prihodnih tednih imeli tudi druge triologe in pripričan sem, da bomo naredili eh, kar smislen korak naprej. Zdaj, ali nam bo to uspelo končati, bo pokazal šele čas, ampak pod uh, nizozemskim predsedstvom mislim, da uh, težko, verjetno pa si lahko predstavljate, da bom tudi kot poročevalec bil na tem, da ne bomo kar tako pozabili na tisto kar smo zahtevali, oziroma za kar smo se dogovorili. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Heranz Garcia kot prva. Hvala lepa. Rada bi se dotaknila ene konkretne točke, ki zadeva člen 28 in sicer preko morske regije in pa najbolj oddaljene regije. Ne želimo si, da bi prihajala do diskriminacije najbolj oddaljenih regij v Evropski uniji, še posebej, ko gre za uvoz iz eh, tretjih držav. In pomembno je, da zagovarjate stališče, ki ga je ta odbor vedno eh, zagovarjal. Namreč enkrat, ko bo uredba stopila v veljavo, lahko te regije uživajo izjeme, ki jih bodo uživali tudi tretje države, kajti mislim, da ne smemo ustrajati na prehodnem obdobju pet let, če pa imajo najbolj oddaljene regije že obveznost izvajati pogoje, ki veljajo v Evropski uniji. Če bo to besedilo ostalo takšno, kot je v tem trenutku, potem bi to pomenilo, da bodo imele tretje države možnost v tem petletnem obdobju izkoristiti to prednost pred eh, evropskimi najbolj regijami, ki bodo seveda trpele škodo zaradi takšne nepravične konkurence. In zato mislim, da je potrebno vse okor slediti mandatu odbora Agri pri členu 28, ki je člen, o katerem govorim. Gospa Gerling, se opračujem, nisem eh, tu postavila svoje tablice z imenom. No, prisluhnila sem gospodu Hojzlingu in to, kar eh, bom tu povedala, bom povedala kot poročevalka v senci za skupino EKR. Moram dejati, da sem zelo pesimistično nastrojena ali pa moram reči, da sem že izčrpana Mm, zaradi tega, kako pogajanja potekajo. Namreč trilog zdaj poteka že skoraj da šest mesecev. Pogosto imamo več kot 15 ur sestankov na teden, tako tehničnih kot eh, sestankov poročevalcev v senci. In eh, prav veliko nismo dosegli. Bore malo imamo za pokazati, glede na vloženo delo. Nismo se uspeli dogovoriti glede nadzora, nismo se dogovorili glede ostankov pesticidov, nismo se dogovorili glede kakršnih koli specifičnih eh, pravil glede proizvodnje. In to je deloma tudi posledica preveč kompleksne in tudi nedosledne oblike mandata, ki ga imamo. Ker, če se spomnite na trenutek, ko smo glasovali, je bil to eden najbolj rokohitrskih in neorganiziranih glasovanj, kar jih je kdaj bilo tu v parlamentu. Tako da, v vsakem primeru pa je treba narediti korak naprej. In jaz bi ob tej priložnosti člane opozorila na vprašanje menjih vrednosti pesticidov. To sem skušala izpostaviti na sestankih eh, poročevalcev vsence, ampak poročevalec je seveda tu popolnoma zavezan zaščiti interesov ekoloških pridelovalcev in to mislim, da ni poanta tega mandata. Namreč eh, biokmetje bi lahko te proizvode držali kot eh, biološke ali ekološke, čeprav so bili kontaminirani z pesticidi do enake ravni kot konvencionalni eh, proizvodi. Torej, dokler ni kmet za to odgovoren, eh, je to ok. Eh, zdaj, ne vem kako je z vami, ampak jaz kupujem biološke proizvode in to zato, ker pričakujem, da je tam malo oziroma da ni ostankov pesticidov. Tako da ne razumem, eh, zakaj gremo sploh po tej poti. Mislim, da je to nekaj, česar se je treba lotiti. Namreč na ta način zgolj spodkopavamo in diskreditiramo ta sektor, ki pa med, eh, in med drugim to tudi eh, povzroča zaostanke pri pogajanjih. In me res zanima, zakaj to traja tako zelo dolgo. Sodelovala sem pri številnih zakonodajnih postopkih, od poročevalka kot poročevalka v senci in ki smo majhne skupine, sem pogosto poročevalka v senci in kaj takšnega še nisem videla. In to res traja predolgo, tako da res prosim poročevalce, če lahko zadeve pospešite, da se dogovorimo, ja, res je, da svet ni ravno zelo pogajanjem naklonjen, ampak tudi vi ne. In pogajanja zahtevajo nek premik na obeh stranih. Če želimo in potrebujemo kompromise, jih najdimo in jih predlagamo, ne pa da čakamo na komisijo. Če se spomnite, pri tistem glasovanju o mandatu smo hiteli, zato da bi zadevo spravili pod streho še pod luksemburškim predsedstvom. Zdaj smo pri koncu nizozemskega in eh, konca še ni na obzorju. Zdaj, upam, da nisem zoprna, ampak eh, resnično se mi zdi, da zadeva postaja resnično, resnično naloga in eh, dosegli nismo še prav ničesar. Ja, težke besede. Gospa Köstinger. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da se bo gospod Hojzen lahko ta dan zapisal v koledar, kajti mislim, da ga moram zagovarjati, kar zadeva fitofarmacijska sredstva in varstvo rastlin. To seveda ima določene določeno ozadje, namreč biokmetje ne proizvajajo v vakumu, v zaprtem sistemu, ampak seveda vladajo vplivi od zunaj. In eh, na to se navezuje tudi moje vprašanje v zvezi s celotno razpravo okrog menjih vrednosti. Ali ne obstaja kakšna možnost, da bi zadevo pripeljali do konca in to do dobrega konca, kajti vedno znova se pojavlja argument, da določene države članice zahtevajo mejne vrednosti in da jih pač ohranijo, če želijo, kajti za številne države članice nima nobenega smisla, da bi zadevo upeljali na ta način naprej. In tudi pozivam poročevalca, da naše stališče ustrezno zastopa. Kajti vprašanje, ki se eh, tudi ne vezuje na to, je vprašanje odgovornosti. Se pravi, kdo je odgovoren za onesnaženje, če za to ni kriv sam predelovalec eh, ekoloških proizvodov, kajti biokmetov ne smemo tu postavljati v pravno negotov položaj in eh, mislim, da mora tu poročevalec resnično storiti vse, kar se da. Potem pa imam še vprašanje v zvezi z eh, semeni. Veliko je bilo govora o tem, po mojem mnenju, to ne bi smelo imeti nikakršne povezave z velikimi koncerni. Tudi tu je prišlo do napredka, kajti imamo tudi domačo proizvodno biosemen eh, in eh, mislim, da lahko damo povdarek na to. Imamo veliko malih in srednje velikih proizvajalcev semen, ki bi si želeli, da bi predelovalci kupovali semen pri njih, ne pa pri velikih multinacionalkah, tako da tu mislim, da bi bilo dobro, če bi poročevalec prevzel odgovornost za to, da tudi tu nekaj dosežemo. Dobro, dve minutki, prosim. Čisto na kratko. Rad bi se samo odzval na to, kar pravi gospa Gerling. Tudi sam sedim eh, na teh trilogih in sam imam drugačen občutek. Ja, res je, stvari res potekajo počasi, ampak eh, moram se kar strinjati s tem, kar pravi kolega Hoizling, namreč v bistvu Evropska komisija niti še ni jasno pokazala, kakšna je njena vloga pri tem trilogu ali pri trilogih nasploh, kajti če mi kdaj eh, dosežemo neko odločitev, Eh, kar zadeva naprimer potem mene vrednostne in tako naprej, potem eh, je to to in ni naloga komisije, da skozi stranska vrata skuša vnesti zopet eh, takšne rešitve v zvezi naprimer z menjimi vrednostmi. Tako da vse to pomeni, da je to delo zelo, zelo zamudno, kajti vedno znova se moramo pogajati od samega začetka, čeprav smo že novembra to vprašanje rešili. Eh, tako na ravni parlamenta kot eh, na ravni sveta. Politična odločitev je padla, komu ali drugemu to morda ni všeč, razumem, ampak politična odločitev je padla in zato ni, preprosto ni prav, kako se komisija loteva konkretno tega vprašanja. Gospod Takula. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala gospodu Hojzlingu. Slišali smo, da odločno zagovarjate stališče parlamenta in eh, mi, skandinavci in finci, smo tudi jasno povedali, kakšne so naše želje, da bomo tudi mi lahko še naprej uživali najčistejšo ekološko proizvodno na severu da eh, kot slišim, iščete kompromise, ampak eh, žal komisija in svet ne izkazujete dovolj dobre volje, ampak upamo, da bodo to dobro volje vendarle našli, da bomo te zadeve lahko ustrezno rešili in eh, dokončali. No, seveda vam želim vse dobro pri teh prizadevanjih, da bo tudi sever lahko ohranil svojo čisto ekološko proizvodnjo. Hvala lepa, gospod Vazon. Hvala lepa, predsednik. Nedvomno veste, da je Francija tretja ekopredelovalka mm, za Španijo in Italijo in pred eh, Nemčijo. Torej, ta panoga predstavlja 5 milijard in pol vrednosti eh, prometa za Francijo, 10 odstotkov rasti od leta 2011 in ogromno delovnih mest, tako da mislim, da moramo zaščititi ekološko predelavo. Eh, industrija ima tudi veliko korist od te eh, bolj primerne prehrane, ampak potrošniki so že utrujeni eh, teh ponavljajočih se škandalov in danes želijo kakovost eh, proizvodov in proizvode, ki prihajajo od blizu. Dejstvo je, da imajo tudi številne trgovske verige že svoje bio proizvode, mm, da so kar se da poceni in vse leto prodajajo proizvode sadje in zelenjavo, tudi iz držav, ki imajo bistveno manjše standarde, nižje standarde kot v EU. Da ne omenjamo sploh eh, izpustov CO2, ki izhajajo iz transporta, ki mm, ga to zahteva. Nesezonsko sadje, ki se uvaža z letalom iz eh, držav, eh, ki so mm, oddaljene, povzroča 10 do 20 krat večje izpuste CO2 kot lokalna proizvodnja. Tako da mislim, da je pomembno, da se spodbuja lokalno proizvodnjo eh, in prodajo, mm, ustrezno certificirano in eh, dejstvo je, da mora postati biopredelava, predelava, ki bo jasno odmaknjena od industrijske predelave. Kar zdajva eh, biopredelavo je prehranski patriotizem pomemben in eh, bistvo je, da tu ustrajamo na kvaliteti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Agnew. Hvala lepa. Eh, Prosim, biče mi, bodi si gospod Gerling, bodi si gospod Heusling, lahko povesta, kaj je novega pri dveh eh, temah, kjer sem deležen veliko lobiranja prvo nima nobene zveze z mojo državo, ampak bolj s Skandinavijo. Slišali smo kolega iz Skandinavije, ki pa tega ni omenil, ampak gre za predelovalce solatnic eh, v arktičnem krogu, ki seveda spoh ne pridelujejo zelenjave zunaj na polju, ampak eh, imajo prst v posebnih sodih, da ta ne zmrzne in zdaj po novem naj bi tega ne smeli več početi in zanima me, kako je s tem. Drugo pa je vprašanje eh, ekoloških semen. Če seme ni bilo pridelano ekološko, potem ga ne bi smeli sejati. Problem pa je, da je trg tako majhen, da pridelovalci bodi si sejajo seme, ki ni bilo pridelano ekološko ali pa da sploh ničesar ne sejejo. Zdaj ne vem, je tu kakšen napredek ali ne, to me zanima. Druga zadeva pa so ostanki pesticidov. Ekološki pridelovalci lahko uporabljajo rotonol, ki je naraven proizvod, torej ekološki, in zanima me, ali pravila glede ostankov veljajo tudi za to snov ali pa to velja zgolj za sintetične pesticide. Hvala lepa. gospod Buda. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Nisem niti hotel besede, ampak eh, nekoliko me skrbi razprava na to temo. Namreč možnost, da nekateri proizvodi, ki naj bi bili ekološki, postanejo potem neekološki zaradi Eh, obremenitev s pesticidi in eh, potem bi lahko bilo, da prevzame kmet eh, to breme, čeprav nima nobene geopravka s tebi. Vendar lepa menim, da ne moremo dobiti, da se takšni proizvodi dajo na trg kot ekološki, kajti na ta način bi zavajali potrošnika, ki plača bistveno več za proizvod, ki naj bi bil ekološki. Tako da mislim, da moramo biti tu zelo previdni. Kmetje imajo možnost, da se zavarujejo pred eh, naravnimi nesrečami. Eh, in kar zadeva pragove, to sem povedal že, ko smo glasovali o tem poročilu, se osebno ne morem strinjati s tem, da imamo različne ravni za različne države. Mislim, da moramo imeti enake ravni širom EU, če gre za ekološke proizvode. Gospod Hojzdink, pet minut, nič več. Ja, samo par zadev bi se dotaknil, ki ste jih zdaj omenili. Najprej dogovor, dogovor glede rastenjakov v nordijskih državah. Pogajanja so zelo eh, težke in dejstvo je, da mora biti, da mora biti vsa ekološka pridelava eh, po enakih pogojih in eh, naš mandat tega ne bi dovoljeval. Zdaj smo ponudili kompromis. Mislim, da so eh, finski in švedski kolegi eh, s tem čisto zadovoljni. Namreč, da 65. usporednik vzamemo kot mejo in da te države mm, lahko nadaljujejo s proizvodnjo, kakršno tam imajo. Ampak ne moremo pa že zdaj reči, da kot osnovo ekološke eh, pridelave ne jemljemo več pridelave v tleh, kajte sicer bodo druge države začele iskati takšne rešitve, ki niso več v bistvu ekološka pridelava. Tako da mislim, da bomo v tej smeri iskali kompromis. Zdaj, ali bo to stopinja više ali nižje, bomo že videli. E, glede semen. To je ena tistih tem, kjer imamo jasen mandat. Ekološka pridelava zahteva ekološka semena. Komisija pravi, da morajo vsi biokmetje kmetje ta pogoj izpolnjevati do leta 2021, sicer bodo izgubili status ekokmeta, ampak vsi vemo, da so razmere na področju biosemen težavne, ker niso posod na voljo, tako da je treba še razviti ta trg. Tudi definicijo biosemen moramo eh, razviti, da bo tudi na voljo v pravih eh, letnih časih. Tako da tudi da je vprašanje, kaj je ekološko, ekološki semenski materijal ker nimamo še nove uredbe o semenskem materialu in komisija mora tudi zdaj poiskati kompromis med eh, veljavno uredbo in pa mandatom sveta, da bomo lahko naredili korak naprej. Ampak ni enostavno, ker ne moremo zdaj reči, da zahtevamo, da vsi kmetje v desetih letih uporabljajo ekološko uh, seme, ampak stvari so zelo raznolike in zato mislim, da moramo nakazati tudi razvojno pot, da lahko poiščemo ustrezne kompromise. Še na kratko bi se dotaknil pogosto spornega vprašanja uh, eh, menjih vrednosti. Gospod Buda je jasno povedal, če se ne želimo in to je tudi jasno zapisano v mandatu Evropskega parlamenta, da se torej biokmete raznoliko obravnava. Ja, obstaja določena obremenitev. Ne živimo več v časih, kjer ni eh, kemije in ne moremo zahtevati od eh, ekokmetov, eh, da ne živijo v nekem usporednem svetu, kjer pesticidov ni. To je preprosto nemogoče. Ampak, in to je bistvo, treba je ugotoviti, ali gre za ne eh, za obremenitev, ki se ni moč ogniti, ali pa gre za namerno goljofijo. In tu mislim, da smo na pravi poti, predvsem kar zadeva načelo previdnosti in da se ne jemlje kruha ekokmet, zato ker njegov sosed uporablja pesticide. Pa gospa Gerling, moram reči, da se mi zdi nekoliko nepošteno z vaše strani, da tu pravite, da zaradi načina vodenja pogajanj stvari ne grejo naprej tako kot vsi ostali kolegi in kolegice, dobro veste, da smo v pogovorih s poročevalci v senci stvari dogovorili. Eh, vse zadeve se eh, dogovarjajo vnaprej, tako da nihče, mislim, ne more trditi, da smo ga kakorkoli zaobšli, če sem zelo iskren. Če bi sklepali neke tihe kompromise in bi vam to potem eh, predstavil. Si težko predstavljam, kaj bi takrat rekli. Tako da mislim, da če vse to upoštevamo, eh, tudi, tudi tehnične eh, priprave, ja, ja, seveda vse to zahteva veliko dela, ampak na hitro stvari ne gredo na tem področju. Ne moramo stvari na hitro pripraviti, samo zato, da bomo hitreje končali. To pač z menoj načelu ne bo možno. In to je tudi to, kar smo sklenili tu v parlamentu. Vem, da naš, vaša skupina eh, ni zadovoljna s številnimi zadevami, ki smo jih izglasovali. To zdaj morate na nek način sprejeti ali pa pač pustiti zadevo v primeru. Ampak eh, govoriti zdaj, da je to slab eh, pogajalski mandat, eh, to pa je potem že dokaj nedemokratično, kajti velika večina je to zadevo sprejela, tudi po dolgih pogajanjih. Tudi to morate akceptirati in mm, zdaj. Eh, lahko pač si, mm, lahko ste drugačnega zasebnega mnenja, ni pa to nikako ne mandat parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem smo izčrpali dnevni red. Naj samo spomnim, da bomo imeli jutro javno predstavitev na temo mleka v nekakšni razširjeni formuli od 19. do 22. ure torej jutri med 19 in 22 uro, javna predstavitev na temo mleka. To bo zelo pomembno, prosim za vašo prisotnost. Naslednje zasedanje pa bo 6. junija, ampak itak se vidimo še jutri, kajti jutri imamo javno predstavitev in si bomo prisotni. Hvala lepa, s tem zaključujem zasedanje našega odbora. Thank you